Good afternoon, colleagues. Welcome to our afternoon session. Uh, Dober dan, kolegi. Pozdravljam vas na našem popoldanskem zasedanju. Naša prva točka dnevnega reda bo predstavitev Evropskega računskega sodišča, in sicer na temo posebnega poročila Boj proti potrati hrane. Tako da z veseljem pozdravljam gospo Bettino Jakobsen, in gospoda Michaela Bejna. Pridružila se nam bosta to, za to posebno izmenjavo mnen. Tako da najprej dajem besedo gospe uh, Jakobsen, potem pa bomo imeli razpravo. Gospa Jakobsen, hvala lepa, da ste prišli. Uh, ta tematika je za nas pomembna, vidim, da je za vas tudi. Uh, Pripravili ste poročilo tako, da bomo prisluhnili, kaj imate povedati. Hvala, mm, predsedujoča. Gospe in gospodje, hvala za to priložnost, da vam lahko danes predstavim posebno poročilo Evropskega računskega sodišča Boj proti potrati hrane v Evropski uniji. To poročilo sem že predstavila odboru KONT Me pa veseli, da sem bila povabljena tudi na vaš odbor, da predstavim poročilo. Veseli me tudi, da lahko preberem osnutek poročila gospe Biljane Borzan. V predstavitvi bom na kratko predstavila ugotovitve sodišča, pa njegove sklepne ugotovitve in priporočila. Vaš odbor ve, kako zelo pomembno je vprašanje potrate eh, hrane. Naj osvetlim to vprašanje z ekonomskega in okoljskega vidika. Potrata hrane je vse bolj v ospredju, tudi v očeh javnosti. Trenutno se ocenjuje, da se približno eno tretjino hrane, proizvedene za eh, porabo ljudi, eh, po svetu izgubi. Komisija ocenjuje, da gre za približno 88 milijonov ton hrane, ki se izgubijo v Evropski uniji in to po celotni eh, dobavni eh, verigi prehrane, tako od proizvodnje do predelave, malo prodaje in potem porabe. Stroški za okolje in gospodarstvo pa so ogromni. Združeni narodi so izračunali globalne stroške potrate hrane in sicer to znaša 1700 milijard ameriških dolarjev letno. Veliko denarja je to. Danes nimamo na voljo dogovorjene definicije za potrato hrane na, evropski, na ravni Evropske unije, zato je zelo pomembno, da bi jo imeli, da bi lahko zanesljivo merili vse te količine prehrane, ki gre v nič. Prav tako nimamo neke skupne smernice, na podlagi katere eh, bi eh, si zadali smernice eh, oziroma cilje in zagotovili izboljšave v prihodnje. Kot veste, Evropski parlament, svet in komisija pa tudi države članice si želijo zmanjšati potrato eh, hrane. Veseli me, da sta poročilo sodišča in pa osnutek poročila gospe Borzan usklajena. Eh, veseli me, da se strinjamo, da lahko komisija ima pomembno vlogo pri boju proti potrati hrane. In eh, želimo skupaj pospešiti ukrepe v to smer. Naša revizija želi preučiti, ali komisija prispeva k učinkoviti rabi virov v, v prehranski verigi. Najprej ocenili smo eh, oceno, v, eh, v kolikšni meri je eh, komisija prenesla številne politične izjave v zvezi s potrato hrane v ukrepe. Drugič pa želimo eh, opica, opisati vse priložnosti, ki jih imamo, da se borimo proti potrati hrani. Torej, zakaj se borimo? Ehm, sporočilo našega poročila je, da se komisija proti potrati hrane ne bori dovolj učinkovito. Lahko bi naredila več za obravnavanje tega vprašanja. Za morebitne izboljšave ne potrebujemo novih pobud ali pa javnih sredstev, potrebujemo pa boljšo skladitev obsoječih politik, potem boljšo koordinacijo znotraj komisije, pa tudi med komisijo in državami članicami. Ugotovili smo, da so bili dosedani ukrepi fragmentirani, nepovezani, nimamo neke vseevropske strategije za potrato hrane kljub vse večjemu pomenu potrate hrane eh, na politični ravni, eh, se je ambicija eh, komisije s časom zmanjšala, ker nimamo skupšne, skupne opredelitve um, potrate hrane in pa ker nimamo nekega skupnega izhodišča, uh, ne napredujemo. Kar nekaj je uh, obdobji politik, ki, oziroma področji politik, ki lahko vplivajo na vse akterje v dobavni verigi, ampak manjka nam uh, ocena učinka teh politik Evropske unije v zvezi s potrato hrane. Večja področja politike, kot eh, je skupna kmetijska politika, lahko imajo pomembno vlogo in se jih bolje uporabi za boj proti potrati hrane. V tem kontekstu uh, mi je zelo žal, da komisija oziroma DGAGRI niste naklonjeni temu, da bi nekako priznala, da morajo tudi evropski kmetje igrati svojo vlogo v boju proti potrati hrane. Zato me veseli, da je v snutku poročila, ki ga je pripravila gospa Borzan, tudi podarek na tem, da so pomembni vsi akteri v uh, dobavni verigi, prehranski dobavni verigi. tako da izguba hrane presega zgor eh, to eh, dimenzijo potrate hrane. Zdaj pa bi spostavila še vprašanje doniranja hrane. To je zelo eh, pomemben prispevek k zmanjševanju potrate hrane in to omenja tudi poročilo gospe Borzan. Ugotovili smo, da je še kar nekaj področji, ki omejujejo obseg doniranja hrane. Premalo je jasnosti in doslednosti, v nekaterih pravnih doložbah in pri njihovem tolmačenju. Kaj torej predlaga računsko sodišče? Kot smo že omenili, komisija mora igrati ključno vlogo v boju proti potrati hrane skupaj z državami članicami. Naše poročilo vključuje številne, številna priporočila, ki po našem mnenju lahko pomagajo v boju proti potrati hrane na bolj učinkovit način. Prvič, strategija Evropske unije za boj proti potrati hrane mora biti okrepljena in bolje usklajena. Komisija mora graditi na svojih prvotnih korakih, tako da razvije akcijski načrt za prihodnja leta. Drugič, ko se koordinirajo različne politike s potencialom potrate hrane, eh, mora komisija potrato hranje vključiti v svoje prihodnje ocene učinkov in ustrezno mora prilagoditi tudi politike Evropske unije za boj proti potrati hrane. Potem pa tretjič, da bi pospešili doniranje hrane, ki bi sicer šla v nič, bi lahko komisija eh, učinkovito pojasnila tudi tolmačenje pravnih določb, ki lahko izpodbijajo doniranje. Komisija mora spodbujati nadaljne izkoriščanje obstoječih možnosti za doniranje, preučiti mora, kako bi lahko pospešila doniranje tudi na drugih področjih politike. Komisiji bi se rada zahvalila za sodelovanje pri revizije, pa tudi za zavezo, da bodo uh, pomagali k nadaljnim izboljšavam na tem področju. Zdaj je čas, da pokažemo, da resno mislimo. Nove platforme za izmenjavo izkušenj so dobre pobude, ampak uh, pravzaprav moramo obravnavati pravi problem, definicijo potrebe hrane, osnovno izhodišče za naše cilje, potem ustrezne politike za usklajevanje politik, obravnavanje učinka eh, potrate hrane. Če tega ne bomo imeli urejenega, bomo v prihodnje zamudili še več priložnosti. In to bo velika škoda za državljane Evropske unije, pa tudi za prihodnje generacije, ki bodo plačale ceno. Zahvalila bi se tudi poročevalki odbora In vi, gospe Borzande, pripravila odličen osnutek. Spodbujam vas, da ohranite pritisk na komisijo k ukrepanju na tem področju. Hvala lepa za vašo pozornost. Z veseljem odgovorim na morebitna vprašanja, ki bi jih imeli v zvezi s tem poročilom. Hvala, predsednica. No, hvala vam. Omenili ste gospo Borzan, tako da bomo začeli kar zami gospa Borzan, ker ste vi obravnavala to tematiko. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospa Jakobsen, zahvaljujem se vam za navdiha polne besede. Veseli me, da se pravzaprav strinjamo glede vsega, kar je bilo danes povedano. Naj povdarim, Evropska unija je med najbolj naprednimi in bogatimi skupnostmi na svetu in zato ima moralno in politično obveznost, da zmanjša ogromne količine hrane, ki gredo v nič vsako leto. Ta Potratena hrana pomeni tudi potrato virov, ki so potrebni za proizvodnjo te hrane, recimo voda, delovne ure, energija, goriva. Pa tukaj so še drugi eh, viri, ki so dosti krat omejeni. Ocene iz projekta Fusion kažejo, da v Evropski uniji na letni ravni vržemo stran celo 88 milijonov ton hrane, 53 odstotkov eh, odpade na gospodinstva, 19 na eh, obdelovalce, predelovalce, 12 na restauracije, 10 na primarno proizvodnjo, recimo kmetijstvo in potem še 5 odstotkov trgovinski sektor. Sem poročevalka za to poročilo o zmanjšanju metanje eh, stran in pa za večjo varnost hrane, bi se želela zahvaliti računskemu sodišču za ta celovit uh, odličen dokument. Čas objave tega poročila je res odličen. Vsaj, kar zadeva uh, oblikovanje našega parlamentarnega poročila. Kar nekaj poslancev je izkoristilo podatke iz te revizije pri delu na našem poročilu. No, revizijsko sodišče je v tem smislu pozitivno vplivalo na delovanje uh, parlamenta, eh, kar zadeva potrato hrane. Revizija se je spraševala, ali Evropska unija učinkovito prispeva eh, v boju proti potrati hrane. Ugotovljeno je bilo, da trenutno ni tako. No, v poročilu pa so navedeni tudi načini, kako bi lahko obstoječe politike uporabili pri obvladovanju tega problema. Sodišče je tudi ugotovilo, da če želimo izboljšati stanje, kot je povedala gospa Jakobsen, ne potrebujemo večje količine finančnih sredstev oziroma novih pobud. Ne, potrebujemo boljše usklejevanje že obstoječih politik, bolje je treba uh, sodelovati in uh, Za cilj politike si je treba zadati zmanjšanje potrate hrane. Kljub temu, da je vprašanje potrate hrane vse bolj pomembno v političnih programih, je sodišče ugotovilo, da je ambicioznost komisije v zvezi z reševanjem tega problema eh, s časom vse manjša. Sodišče tudi meni, da so bili dosedanji eh, ukrepi, dosedanji ukrepi um, nedosledni oziroma prikinjeni, razdrobljeni kar nekaj preprek obstaja, različno se razlagajo zakonske določbe. In če bi te težave odpravili, bi poenostavili tudi doniranje hrane. Zakaj pravzaprav mečemo stran hrano v tako velikih količinah? Odgovor je kompleksen in se dogaja na več ravneh. Recimo kmetje ne morejo prodati svojih plodov, pustijo, da gnijo na poljih. Potem predelovalci uporabijo samo del surovin, trgovci ne uspejo predati celotnega blaga, zdi se jim komplicirano donirati, zato mečejo stran. Potem eh, državljani slabo načrtujejo nakup eh, hrane, ta se pokvari, pa gre spet smeti. Pri vseh od teh eh, stvari je treba skušati preprečiti potrato hrane ali to hrano preusmeriti v doniranje, bodi si za ljudi, za živali, za kompostiranje, za proizvodnjo energije in tako naprej. No, kot sem povedala že prej, problem je zelo kompleksen in zato potrebujemo koordiniran odgovor politik, tako na regionalni, lokalni, nacionalni in evropski ravni. Ukrepati morajo tudi vsi ostali akteri. Trenutno imamo celo 52 predpisov, ki neposredno vplivajo na količine stran vržene hrane v Evropski uniji. V Evropski uniji na pozitiven ali negativen način. 29 je regulativ, 10 je direktiv, potem imamo 3 uh, eh, sklepe in 10 priporočil. To so večinoma predpisi z področja kmetijstva, zdravstva, ribištva, varstva okolja, industrije, davčne politike in pa trgovine. Poročilo, na katerem delam, se bo dotaknilo številnih eh, predpisov, priporočil in tako naprej. Potem eh, omenjam tudi nekatere področja, ki niso regulirana, eh, kjer bi delovanje komisije lahko imelo pozitiven vpliv, s tem bi preprečevali potrato hrane. V amandmajih, ki sem jih pripravila skupaj s kolegi iz skupine SND, obravnavamo vprašanje, da potrošniki pogosto plačujejo ceno potrate hrane države, eh, slabo izkoriščajo scheme za eh, sadje, eh, zelenjavo in mleko v šolah. Tudi marketinški standardi in nepoštene trgovske prakse vplivajo na metanje hranje stran. Poročilo bod komisije zahtevalo, da potrato hrano, hrane vključi v uh, oceno učinka zakonodaje, Poleg tega bi želeli, da komisija preuči učinke eh, skupne kmetijske in ribiške politike. Želeli smo, da države članice eh, bolje skoriščajo eh, sredstva iz skladov za tisto, kar je najbolj potrebno in pa za razvoj podeželja, tako da bi zmanjšali potrato in povečali doniranje. Precejšen del priporočil iz poročila sodišča bomo obravnavali tudi v našem dokumentu. Priznati moram, Da mi, da mi je všeč ta sinergijski učinek pritiska obeh inštitucij na komisijo in države članice. No, na koncu pa bi želela še enkrat čestitati ekipi revizijskega sodišča oziroma računskega sodišča na čelu z gospod Betino Jakobsen, ki je pripravila zelo koristen in pravočasen dokument. Hvala lepa, gospod Borzen, gospod Delajhi. Merci, madame la présidente. Najlepša hvala, gospa predsednica. Tudi sama bi se rada zahvalila računskemu sodišču za študijo, ki eh, je eh, dobra in eh, ki smo jo dobili v pravem času, kot je dejala kolegica. Izpostavila pa bi še nekaj. Razmeroma podpiram praktično vse elemente, ki ste jih izpostavili. Izpostavila pa bi naslednje ko govorimo o prehrani, moramo prehrani dati tisto vrednost, eh, ki si jo zasluži. Ničesar ne smemo vreči stran, zato ker cenimo eh, hrano. Če zadeve mečemo stran, to pomeni, da eh, hrane ne cenimo. Državljane moramo ozaveščati, zato potrebujemo ustrezne kampanje. Boriti se moramo proti takšnemu metanju eh, hrane stran. Tekom vašega prispevka nisem zasledila razlike med eh, izgubo in eh, med metanjem hrane stran. Kmetje, naprimer, ne mečejo hrane stran, zato ker bi to želeli početi. Sama sem kmetica in kmetica. Eh, moram povedati, da obstajajo za to določeni razlogi. Eh, trg noče določenega proizvoda, naprimer, in tako naprej. Pred nekaj leti sem eh, vzpostavila organizacijo, ki združuje kmete in prehrambeno industrijo, zato da lahko Eh, hrano, ki ni bila porabljena, damo na voljo tistim, ki drugače nimajo dostopa do hrane. Drugič, govorili ste o koherenciji evropske politike. Popolnoma se strinjam s tem, ampak paziti je treba na naslednje. Eh, skupna kmetijska politika ne more reševati problemov, eh, za katere ni oblikovana. Jasno je, da eh, potrebujemo določene eh, cilje, ampak ne moremo zgolj skupno kmetijsko politiko uporabljati v ta namen. Speaker, Gospod Škrlec. Zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća. Uh... Hvala lijepo. Dovolite mi, da v imenu zelenih izrazim zahvalo predstavnikom uh, računskega sodišča za poročilo. Sem poročevalec v senci za paket o krožnem gospodarstvu in pa za poročilo o potrati hrane. To smo danes že omenili. Zato sem bil zelo neposredno soočen z danes obravnavanim problemom. Pa še poročilo me še dodatno spodbuja k vprašanju, ali se Evropska komisija res ustrezno bori proti potrati hrane. Kar smo danes slišali od poročevalki in od kolegov, kaže, da komisija ni uspešna. Zato bi želel pozvati komisijo in države članice, da se bolj osredotočijo na to težavo. No, tudi naši kolegi v parlamentu niso vedno tako odločni v boju uh, pri spreminjanju različnih določb. Potrata hrane ni samo gospodarski problem. Pogosto podarjamo, kako je treba vse več vlagati v proizvodnjo hrane, v gensko spremenjene uh, organizme, pesticide, herbicide, torej vse tisto, kar spodkopava zdravje naših državljanov in pa biotsko raznovrstnost. Po drugi strani pa nimamo ustreznih uh-, ukrepov za preprečevanje potrate hrane. Potrata hrane je tudi zelo moralno vprašanje in o njem moramo razmišljati ne samo kot zakonodajni organ, tudi sicer treba se ustrezno odzvati. Veseli me, da smo se prejšnji teden odločili o definiciji potrate hrane v okviru krožnega gospodarstva, tako da komisija meni, da v okviru tega poročila taka definicija ni potrebna, mi pa se ne strinjamo. Če se želimo ustrezno boriti proti potrati hrane, jo moramo najprej ustrezno opredeliti da imamo opredeljen koncept. Upam, da bo komisija spremenila svoje stališče, da bo imeli ustrezno platformo za boj proti potrati hrane. Zdaj pa še vprašanje za predstavnike sodišča. Imate kakšna priporočila za parlament, za poslance v parlamentu? kako naj še močneje pritisnemo za obravnavanje tega vprašanja na politične ravni, kako naj se še bolje borimo proti potrati hrane. Hvala lepa, gospa Somr. Ja, dank, hvala lepa, gospa predsednica, eh, hvala lepa tudi sodišču. Ja, res gre za večslojen, kompleksen problem, ko govorimo o potrati hrane. In mislim, da se težava uh, začne s tem, da nimamo nobene ustrezne definicije na voljo. Različni kolegi so to že omenili. Kakšna je razlika med izgubo in potrato? Mislim, da kmetje ne mečejo eh, z velikim veseljem eh, hrane stran. Za njih je to ravno tako izguba. No, tukaj gre za izgubo pri recimo žetvi, potem je lahko izguba zaradi skladiščenja, zaradi škodljivcev. Najprej potrebujemo ustrezno opredelitev pojma, šele potem lahko ustrezno govorimo o izgubah oziroma o potrati pri primarni proizvodnji, da bomo točno vedeli, zakaj pravzaprav gre. Podarila bi, da seveda niso odgovorni samo gospodinstva in pa trgovina, ampak 53 odstotkov potrate hrane odpade na gospodinstva. To je dejstvo. In to spet kaže na velik družbeni problem, o katerem se pogovarjamo že več let. Ljudje dan danes vedo premalo o, o, o hrani. ne poznajo te velike raznolikosti, gospodinstva se tega niso učila, ne vedo, kaj se lahko sami skuhajo in tako pride tudi do neke vrste družbenih uh, težav. Mislim, da so države članice precej prespale. Enako velja. Uh, tudi za različne uh, inštitute. Treba je poznati vrednost življenske potrebščine, kajti dan danes je tako, eh, da bi to morali poznati. Tudi te povezave uh, s kmetijstvom ni več. Uh, ogromno prebivalcev Evrope živi v mestih in tako v šoli, v vrtu se otroci več ne učijo o kmetijstvu, recimo. Mislim, da bi morali ta znanja poglobiti in tukaj eh, bi morali tudi Evropsko komisijo spodbujati eh, pri izmenjavi najboljših praks. Bistveno je, da smo na tem področju premalo izobraženi. kako povečati uh, vedenje o prehrani, o prehranskih navadah, o datumih, eh, roka uporabe ali pa datumih, ko je neko stvar še mogoče uporabiti. Torej, pogosto potrošniki eh, ne ravnajo ustrezno, preberejo roko uporabe, ne vedo pa, da je recimo živilo lahko uporabno še kar nekaj časa po tem datumu. Mislim, da je potrebna izmenjava najboljših praks med državami, članicami. To bi nam pomagalo, ne vem pa zdaj, ali zdaj potrebujemo neko novo platformo, mogoče lahko stvari oblikujemo tudi drugače. Hvala lepa. Po dveh minutah eh, sem pokazala diskreten znak, neka vrsta zvezdico, kajti eh, nekako moramo tudi časovno omejiti našo razpravo. Končujem tudi uh, seznamom govornikov. Madam Krupa. Gospa Krupa. Ja, e, očivišče mm, pričin marnotravljenja, jak tukaj mluvili smo, izrešto. Hvala lepa. V dokumentu govorimo o razlogih za potrato hrano, teh, hrane, teh razlogov je precej. Eh, jaz bi se dotaknila vprašanja vrednosti hrane, ta je eh, vse slabša. Recimo na Polskem imamo tečaje usposabljanja, kjer učijo, da piščanca ni več mogoče jesti zaradi različnih ostankov, eh, recimo kemijskih spojin. Eh, enako velja za purana, ki je poln kolagena, da zgleda bolje. Potem imamo različne aditive, pesticide. To je pomembno vprašanje. Potem pa bi opozorila še na nekaj, kar se je tudi pred kratkim zgodilo na Poljskem. Brali smo lahko članke o ponarejanju hrane. nekateri ljudje predvsej služijo s to vrstnimi dejavnostmi. Ne vem, kakšne so sankcije ali pa kazni. Vsekakor pa niso, niso predvsej visoke, čeprav so ti ljudje zaslužili milijone. Tako da se sprašujem, ali ni zakonodaja preveč eh, liberalna, mogoče nimamo dovolj nadzora. na polskem je bilo rečeno, da potrebujemo etiketo, kjer so navedene sistevine, pa tudi različni probleme. V 90-ih letih prejšnjega stoletja smo že imeli poskuse ponarejanja. oziroma goljufanja s hrano zaradi različnih razlogov. Že takrat smo se spopadali s tem vprašanjem. Ne vem, zakaj se ne moramo ustrezno spopasti z vprašanjem vrednosti hrane. Sektor kmetijstva zasluži zelo majhen delež od tega, kar proizvede. Par centov, recimo, več zaslužijo supermarketi, potrebovali bi ustrezna pravila za te težave. Ne bom eh, omenila drugih elementov, jih bom pa omenila v svojih predlogih sprememb. Gospod Florence, no, seveda razumem, kaj govori gospa iz Polske, ampak teh vprašanj se morate lotiti v Varšavi? Ali se zdaj sprašujete, ali potrebujemo evropski zakon za to, da ustrezno uh, zaščitite svojo vlado? To morate razčistiti doma. Zahvalil bi se gospe poročevalki. Slišal sem nekaj govoric v komisiji, da se da je bil odbor NV do tega zakonodajnega obdobja vodilni v zvezi s tem vprašanjem. Potem pa je komisija v določeni točki uh, potegnila rdečo črto in uh, celoten dosje je šel v generalni direktorat Sanko. tako da se okoljevarstvena komisija sploh več ni upoštevala. Ja, tako da gre zdaj za vprašanje zmanjave informacij. No, eh, gospe in gospodje, glede potrate mi ni treba več eh, dodati prav dosti. Recimo, poglejmo primer nekega pridelovalca krompirja in neke firme, ki kupuje ta krompir. Ta firma pravi, če je krompir manjši od 3 cm, potem ga ne bomo kupili. Torej manjši krompiri gledo v izgubo. Potem se mogoče kmet da bo, odloči, da bo naslednje leto. Uh, proizvaja sladkorno peso. Potem je treba tukaj upoštevati še različne uh, pristojbine, ki jih mora plačevati uh, kmet, tako da tukaj bi uh, omenil zlasti multinacionalko McKen, ki potem dobavlja tudi McDonald'su. Take multinacionalke otežujejo življenje uh, kmetom. Če je recimo na krompirju samo eno manjše očistce, ki ga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 ko govorimo o potrati. Lahko rečem, da lahko v okviru kružnega gospodarstva proizvedeno hrano uporabimo tudi kako drugače. Lahko jo uporabimo recimo za proizvodnjo energije. Če jo pustimo v zemlji, postane humus, tudi tako ne gre v izgubo. Pred časom smo se v šoli učili o hrani, o prehrani, o tem, kako kupiš stvari, recimo v trgovini, v supermarketu, kako to hrano potem pripraviš mislim, da je pomembno, da to povdarjamo tako, da ljudje vedo, kaj kupujejo in kaj kuhajo. Ko pa govorimo o sektorju gostinske oskrbe, gostinstva, mogoče lahko ustrezno določimo porcije. Če so porcije ustrezno velike, manj ostane na krožniku. Mislim, da moramo bolj, biti bolj podrobni pri načrtovanju. Gospa Miljor, hvala lepa. Veliko je bilo že povedanega na to temo. Zahvaljujem se gospe Jakobsen uh, za poročilo računskega sodišča. Notri je izredno zapisano, kako pomembne so zadeve, ki so obravnavane v tem poročilu. Zahvaljujem se tudi ko kolegici Borzen. No, pri uh, živilih pogosto pozabljamo, da imamo v teh živilih tudi precejšnje energetske rezerve. Hkrati pa prihaja do emisij CO2 in to so tudi učinki na okolje. Tudi te je treba upoštevati. No, v okviru svežnja za krožno gospodarstvo smo se zavezali, da eh, bomo polovico živil, ki gre do vneč, nekako privrčevali. Ampak zdaj vprašanje, kaj je to polovica? Potrebujemo tudi jasno predelitev pojma. kolegi so v razpravi že omenjali razliko med izgubo in por, potrato. Dosti krat uh, eh, veliko, veliko stvari zabeležimo pod, potra, pod izgubo, čeprav gre za potrato. No, zdaj pa imam še konkretno vprašanje. V Franciji obstajajo pobude, imajo tudi že konkretno zakonodajno to temo. In sicer gre za ravnanje z živili eh, v gostinstvu, v supermarketih, v restauracijah, v različnih verigah. Podobne pobude imamo tudi v Nemčiji. Tako da bi bile porcije recimo čim bolj primerne. Kaj pa lahko postorimo na ravni Evropske unije? zoper uh, posamičnim vprašanjem, s katerimi se, se soočajo države članice. Recimo, ko imamo razlikovanje med uh, uporabno do ali pa uporabno najmanj do. Uh, če bi si ljudje to razčistili, bi šlo veliko manj stvari, bi šlo veliko manj stvari v nič. Gospa Dali. Chair, um, like thank... Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej bi se rada topo zahvalila gospe Jakobsen nas je danes obvestila o tej zelo pomembni temi. Hvala tudi Biljani Borzan, ki je pripravila odlično eh, poročilo na to temo. Obe sem želela omeniti, zato ker eh, gre za dober primer eh, dobrega dela in sodelovanja dveh različnih institucij, ki se v tem primeru osredotočata na to izjemno pomembno temo. Ta tema je izjemno pomembna tudi zato, kot je dejala Biljana, Eh, da ne gre zgolj za politično eh, vprašanje, gre tudi za moralno vprašanje in zelo, zelo zaskrbljoče je, ko vidimo, za kakšne količine gre. Vsak evropejec vsako leto eh, zapravi približno 180 kg hrane in to, to ni šala, to je resna stvar. V vašem poročilu piše, da se komisija ne bori proti tej problematiki učinkovito. Zanimivo je, da si eh, ne prizadevate za nove eh, pobude, ampak eh, pozivate k izvajanju obstoječih pobud. Omenili ste potrebo po več ocen učinka. Govorili ste tudi o pobudah za boj proti tej problematiki. In zanima me, kako bi lahko s pomočjo več ocen učinka izboljšali izvajanje tega področja. Naprimer, na področju eh, kmetijstva smo nekaj slišali, zanimo, zanimivo pa bi bilo eh, slišati z vaše strani, kaj lahko naredimo na področju kmetijstva, na področju tega sektorja, zato da bi eh, zagotovili, da bomo imeli manj proizvodov, ki jih bomo morali vreči stran. Na to, koliko odpadkov lahko pripišemo gospodinstvom, ne politiki in z eh, tega vidika, kako lahko eh, ljudi ozaveščamo o tem velikem eh, izzivu. Na to še zadnja točka. Obe sta izpostavili donacijo hrane. Dejali ste, da moramo odpraviti ovire za donacije hrane. Zanima me, kakšne specifične ukrepe imate v mislih, kako bi lahko zagotovili večji obseg donacije hrane. Hvala. Hvala, gospod Pericini. Grazie, presidente. Anch'io mi unisco ai ringraziamenti alla Corte dei Najlepša hvala, gospa predsednica. Tudi sam bi se rad zahvalil računskemu sodišču za pripravljeno poročilo o boju proti potrati hrane. V tem odboru smo se o tem pogovarjali v okviru eh, svežnja o krožnem gospodarstvu. imeli tudi poročilo na lasno pobudo na temo eh, odpadkov na področju hrane. Pomembno je, da dobimo več eh, jasnih informacij, da eh, izboljšamo razmere, da se držimo ciljev, ki smo si jih zastavili. Preventiva je ključna beseda in na to se je treba osredotočiti. Vlagati moramo v uh, kampanje za ozaveščanje v šolah, naprimer. Eh, bolje moramo komunicirati z državljani, tako da bomo preprečili eh, povečanje eh, količine odpadkov. Najprej preventiva, na to pa nas čaka reševanje oziroma ponovno uporaba hrane, še preden ta postane odpadna. Organske eh, ekološke odpadke lahko ponovno uporabimo, recikliramo eh, za krmo, za eh, hrano za človeka eh, in tako naprej. Pogovarjati se moramo naprimer o davkih, ki veljajo za donacije hrade. A bodo ti ukrepi dovolj, da bomo dosegli cilje, ki smo si jih zastavili, a bomo zgolj s pomočjo davkov eh, naredili korak naprej. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Grundl iz Evropske komisije, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica, hvala, da ste nam dali to priložnost, da se na kratko odzovemo in uh, uokvirimo uh, prizadevanja in uh, zaveze komisije na tem področju. Skupaj se želimo namreč boriti proti eh, potrati hrane, izgubi hrane, eh, boriti se želimo za preprečevanje tovrstnih pojavov. Dejali ste nekateri, da komisija ni dovolj ambiciozna, eh, ni dovolj odločna. Zavedamo se, da gre za horizontalno vprašanje, ki ga najdemo na več različnih eh, področjih. Eh, vemo, kako pomembno se je boriti proti potrati hrane, gre za vprašanje eh, vrednosti hrane, gre tudi za vire, naprimer na področju ribištva. In pozitivne posledice so velike tudi za okolje, za produktivnost, za številne priložnosti. Uporabimo lahko namreč eh, hrano, ki ni bila eh, zaužita za ljudi, ki jo najbolj potrebujejo. Mi si prizadevamo za doseganje teh eh, ciljev in podpiramo celovit pristop, ki pokriva vsa ta področja. Imamo akcijski načrt, svežen okrožnem gospodarstvu in povem lahko tudi, da DG Sante igra vodilno vlogo. Eh, sodelujemo pa z drugimi službami eh, komisije, ki eh, so danes z nami v dvorani, tako da z tega vidika težav ni. Potrebujemo pa zavezo vseh deležnikov držav članic, različnih akterjev v prehrambeni verigi, začenši s proizvodnjo in tako naprej. In seveda moramo sodelovati tudi s potrošniki. Vzpostavili smo platformo Evropske unije, o kateri ste nekateri že govorili. E, sodišče e, ni bilo popolnoma e, prepričano, če je to pravo orodje, s katerim bomo dosegli cilje na področju preprečevanja in zmaševanja potrate hrane. Ampak po našem mnenju je to dober forum za izmenjavo najboljših praks tem lahko eh, izboljšamo zavezanost vseh eh, deležnikov, lahko eh, rečemo, da je bilo delo, ki smo ga upravili v okviru tega foruma, dosedaj zelo dobro, obrodilo je veliko sadov, čakajo nas nadaljne razprave pozneje letos. Dosegli smo več odločitev ki se nanašajo tudi na nekatere elemente, ki ste jih izpostavili sami, kar se tiče promocije in eh, ukrepanja, eh, opisa potrate hrane, potrebujemo pravo definicijo, seveda ne moremo prejudicirati eh, prihodnih razprav o okvirni direktivi o odpadkih. Vse institucije bodo imeli priložnost, da se lotijo te razprave. Na nas pa je, da pripravimo metodologijo, da pripravimo konkretne opise, kon konkretno definicijo. Po našem mnenju ne potrebujemo neke pravne definicije, potrebujemo pa dober opis uh, vseh korakov v uh, prehrambeni veriki. Na podlagi teh informacij pa bomo na to lahko oblikovali nadaljne ukrepe in uh, eh, nadaljne cilje ne gre za zmanjšanje za 30 odstotkov do leta 2050, ampak eh, gre za zmanjšanje odpadkov za 50 odstotkov do leta 2030, tako da smo zelo ambiciozni. Tudi meritve eh, igrajo pomembno eh, vlogo, zagotoviti moramo boljše spremljanje področja potrate hrane. Več vas je pozvalo k olajšanju donacij hrane, to je prav tako zelo pomembna tema. Pravni okvir, ki obstaja trenutno, se tolmači na različne načine v državah, članicah, eh, pristojni organi, pa tudi eh, različni deležniki na različne načine tolmačijo ta pravila. Eh, izkoristiti treba potencial donacij hrane, zato pripravimo smernice, s katerimi želimo olajšati donacije same. Delo že poteka tudi o davka na dodano vrednost se pogovarjamo, želimo eh, kar najhitreje zagotoviti konkretne ukrepe na terenu. Z tega vidika eh, bi se rad dotaknil tudi vašega poziva glede pilotnega eh, projekta za izmenjavo najboljših praks in znanja. To je prav tako zelo pomembno. Pomembno je, da hrano, ki je ne zaužije človek, namenimo Eh, živalim kot eh, krmo, tudi o tem eh, se pogovarjamo in veliko je že bilo narejenega. Na to vprašanje učinka dejanskih praks, na to razumevanje teh praks strani potrošnika in deležnikov, Eh, vprašati se moramo, kako se proizvodi označujejo, eh, kakšne datume najdemo na proizvodih. Eh, potrebujemo več informacij in dobro podlago za morebitne odločitve v prihodnosti. Naročili smo tudi študijo na to temo, tako z vidika deležnikov, kot tudi pristojnih organov. Ne smemo pozabiti, na našo eh, zavezo eh, z vidika prehrambene varnosti v Evropski uniji, varnosti hrane. Ta je bistvenega pomena, zagotavljati jo moramo še naprej in gospa predsednica spomnil bi rad na eh, dogovor eh, o predlogu komisije o nadzoru eh, v prehrambeni verigi. To je prav tako zelo pomembno urodje za države članice. zavezani smo k ustreznemu delu tudi v prihodnje, potrebujemo sistem, ki bo dobro deloval, e, odprti smo, e, tudi v prihodnosti bomo imeli možnosti, da se ponovno pogovorimo o tej temi. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa bom besedo ponovno predala gospe Jakobsen. Imeli smo zanimivo razpravo sedaj pa imate priložnost, da se odzovete na to, kar smo slišali. Najlepša hvala, gospa predsednica, hvala za zelo zanimivo uh, razpravo. Kot smo slišali, je to uh, zelo raznolika razprava, v kateri je veliko stališč, mnen, izjav in tako naprej v zvezi s tem, kako se najučinkoviteje boriti proti uh, potrati hrane. Uh, Nekaj vprašanj ste mi zastavili v zvezi s tem, kar sem povedala uvodoma in če dovolite, se bom dotaknila eh, nekaterih od eh, njih. Najprej vprašanje v zvezi eh, s skupno kmetijsko politiko. Naše priporočilo je naslednje. Predlagamo, da to temo vključimo v revizijo politike. Tam bi se na to pogovarjali o tem, kako lahko SKP prispeva in kaj lahko naredi primarni sektor pri zmanjševanju izgub in potrate. Mislim, da je to pri reviziji zelo pomembno. Vsi različni deležniki in vsi različni politični eh, sektori lahko na ta način prispevajo k eh, doseganju teh ciljev. Dobila sem tudi vprašanje eh, na temo ocene učinka in kako bi se naj ta izvajala. Tekom revizije se je pokazalo, Eh, da bi lahko projekti na področju razvoja podeželja pomagali pri eh, večanju dobička eh, za kmete in pri zmanjšanju odpadkov. O tem se je treba torej pogovarjati, kako zmanjšati izgubo in potrato, kako uskladiti evropsko politiko in to je na to naloga komisije pri pripravi ocen učinka. Ugotoviti je treba, kako bolje ukalupiti vso to politiko, jo bolje strukturirati. Veliko je bilo govora o definicijah in z eh, tega vidika bi rada dodala, da je zelo pomembno vzpostaviti ustrezno definicijo eh, potrate hrane. Kot veste, smo se zavezali tudi k ciljem trajnostnega razvoja eh, Združenih narodov, Eh, še posebej imamo z tega vidika tukaj eh, cilj številka 3, ki eh, govori o zmanjševanju potrate hrane, zmanjševanju odpadkov v gospodinstvih, v prehrambenih verigah. Do leta 2030 bi naj dosegli ta cilj, morda sem zgolj revizorka, ampak vprašati se treba, kako bomo to merili, če nimamo neke osnovne vrednosti, če nimamo tiste začetne eh, referenčne vrednosti. Vsi lahko rečemo, da eh, smo prihranili 20, 30, 50 odstotkov eh, hrane, ampak potrebujemo to začetno referenčno vrednost, na podlagi katere se lahko na to pogovarjamo. In tudi to mora imeti komisija v mislih. To je pomembno tako za države članice, kot tudi za Evropsko unijo v celoti. Zanimalo vas je tudi, kako zagotoviti večjo uh, vidnost uh, vprašanja uh, odpadkov uh, kot uh, takšnega generalni direktorati komisije morajo med sabo eh, sodelovati, ozaveščati moramo ljudi, eh, iskati moramo najboljše prakse, primere v državah članicah. Mislim, da obstaja veliko lokalnih pobud, eh, imamo različne organizacije, ki skrbijo za donacijo hrane, ki zbirajo takšno hrano in tako naprej. In mislim, da se lahko tukaj marsikaj naučimo drugo drugega. Izkoristiti je treba tudi obstoječe možnosti, ki jih eh, nudi zakonodaja. Kot sem dejala, ne potrebujemo nove zakonodaje. Zgolj izkoristiti je treba obstoječe priložnosti in možnosti. In najprej je seveda treba vedeti, katere eh, te so. Kar se tiče donacij, eh, je nekdo zastavil vprašanje, kakšne pravne omejitve in ovire obstajajo pri tem. Nekaj primerov najdete v poročilu, naprimer. Eh, kar se tiče eh, uporabe DDV-ja pri hrani. Države članice že dolgo pozivajo komisijo, da pojasni, kako se naj uporablja DDV, DDV se upravičujem, za eh, donacijo hrane. A uporabimo uh, sistem DDV-ja za to hrano, oziroma ali lahko imamo izjemo za to področje, pa vseeno upoštevamo uh, ustrezno direktivo. Na to imamo tudi zakonodajo o uh, uh, higieni. Zdi se, da ni neke specifične uh, definicije o tem, kako uh, obravnavati to vrstne. Uh, dobrodelne organizacije. Ali jih lahko uh, izključimo iz uh, pravil in zakonodaje, ki veljajo za druge uh, pravne subjekte, ki se ukvarjajo uh, z distribucijo uh, hrane. Na koncu bi rada dejala še, da je to posebno, posebno poročilo računskega sodišča. Naš postopek je takšen, da ponavadi na to po štirih, petih letih ponovno preverimo, če je eh, komisija upoštevala priporočila, ki smo jih eh, vključili v poročilo. Čez nekaj let bomo torej pripravili eh, nov pregled tega področja in poskušali bomo ugotoviti, kaj je bilo storjeno. Morda bomo pripravili novo poročilo ali pa bomo eh, to vključili v neko drugo poročilo, tako da boste lahko videli, eh, kakšen je bil napredek na, te, na tem izjemno pomembnem področju. Upam, da sem odgovorila na vsa vprašanja. Če pa sem na katero od vprašanj eh, pozabila, pa me prosim na to spomnite. Hvala. Najlepša hvala za vaš prispevek, hvala, da ste bili tukaj, hvala vsem za sodelovanje v tej razpravi. To mi je bilo veliko veselje. Sedaj pa naslednja točka, izmenjava mnen s komisijo o programu ustreznosti in uspešnosti predpisov, tako imenovani REFIT, v zvezi z direktivami o pticah in eh, habitatih. Z nami je gospod eh, Krespo, generalni direktor, takoj mu bom predala besedo. Upravičujem se za zamudo, ampak eh, pri prejšnji temi smo slišali zelo zanimiva vprašanja in brez dvoma bo tudi ta tema izjemno zanimiva. Gospod eh, generalni direktor, izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospa predsednica, spoštovani člani in članice odbora Envi, v veselje mi je, da vas lahko danes eh, nagovorim, poročam o napredku pri tem zelo pomembnem dosjeju uh, Refit uh, o direktivah o uh, pticah in habitatih. Parlament uh, nam je vedno stal ob strani pri tem delu komisije in veseli nas, da vam uh, lahko sedaj povemo, uh, kakšno je trenutno stanje, kaj nas čaka v prihodnosti. Uh, odgovorimo lahko tudi na vaša vprašanja. Čaka nas torej razprava o uh, vprašanjih, ki nam jih želite eh, zastaviti. Pripravil sem tudi eh, predstavitev, ki jo boste lahko spremljali na zaslonih. Začetno uh, stališče ni presenečenje za nikogar. Imamo težavo, kar se tiče strategije za biotsko raznovrstnost. Uh, Biotska raznovrstnost je v nevarnosti. V Evropi imamo preveč vrst in habitatov, kjer še vedno beležimo negativne trende. Zgolj 50 eh, odstotkov eh, teh krajev ima ustrezne načrte. Eh, morska natura 2000, ta okvir je še vedno nedorečen, premalo je sredstev. Imamo tudi primere nefleksibilnosti, neustreznega izvajanja in zamud eh, zaradi dela oziroma nedela nacionalnih in lokalnih organov. Ni dovolj znanja, ozaveščanja, eh, angažmaja in sodelovanja. Eh, kar se tiče Nature 2000, zgolj 11 odstotkov državljanov pozna Nature 2000. Seveda pa to področje zahteva ukrepe tudi zunaj nature 2000. Ne boste eh, presenečeni, da je eh, cilj strategije za biotsko raznovrstnost 2020 v nevarnosti. Po največjem javnem posvetovanju Evropske komisije imeli smo 552 tisoč eh, odgovorov. Eh, smo pripravili pregled zakonodaje, oceno, imeli smo tudi orientacijsko razpravo kolegija 7. Eh, decembra lani na temo tega refita. Prvič je kolegi komisarjo obravnaval ta refit, eh, kar pomeni, da je to res izjemno pomembna zadeva. Direktive v naravi eh, ne bodo na novo odprte. So primerne, oziroma sta primerni, težava pa je ta, da peša pri eh, izvajanju. Izboljšati moramo izvajanje te zakonodaje. poleg vseh eh, instrumentov, ki jih eh, imamo, imamo eh, mednarodne konvencije, CITES, imamo cilje trenutnega razvoja, krožno gospodarstvo, imamo zelenitev skupne kmetijske politike, imamo direktivi o naravi, direktivo o habitatih, direktivo o pticah. To so ključni instrumenti, na katerih moramo delati, če želimo izboljšati izvajanje pravil. Obrniti moramo negativni trend, ki ga beležimo sedaj na področju biotske raznovrstnosti. Komisija se je torej odločila, da ne bomo na novo odpirali teh eh, direktiv, da pa bomo pripravili akcijski načrt, ki se bo osredotočil na izvajanje. Cili tega načrta so naslednji. Izkoristiti želimo celotni potencial eh, evropskih načrtov pravil za zagotavljanje zdravih ekosistemov in storitev, ki so dobre za eh, ljudi, naravo in gospodarstvo. Izkoristiti je treba torej potencial teh eh, direktiv in pravil. Z akcijskim načrtom želimo prispevati k eh, strategiji Evropske unije za področje biotske raznovrstnosti. Obenem pa moramo izboljšati koherenco in kohezivnost celotnega področja s širšimi eh, socialnimi in gospodarskimi eh, cilji. Kot sem dejal, imamo tukaj tudi energetsko unijo, eh, cilje trajnostnega razvoja, krožno gospodarstvo in vse to mora na to privesti k učinkovitejšemu, ambicioznejšemu, boljšemu sistemu, boljšemu rezultatu pri doseganju ciljev na področju biotske raznovrstnosti. Štiri osnovna področja eh, ukrepov eh, lahko izpostavimo pri akcijskem načrtu. Akcijski načrt se bo osredotočil na štiri glavne izzive oziroma prioritete, ki jih vidite na zaslonu. Prvič, izboljšati je treba upoštevanje zakonodaje in eh, okrepiti politično lasništvo teh pravil. Drugič, potrebujemo boljše smernice in koherenco eh, z vidika eh, socialnih in eh, ekonomskih ciljev. Tretjič, okrepiti moramo naložbe v Naturo 2000 in izboljšati sinergijo z finančnimi instrumenti Evropske unije. In četrtič, izboljšati moramo komunikacijo, sodelovanje z različnimi deležniki in javnostjo. Tukaj omenjamo zgolj tiste ukrepe, ki jih eh, moramo sprejeti v naslednjih eh, dveh letih. S tem pa seveda ne posegamo v eh, prihodno razpravo o prihodnosti SKP in o večletnem finančnem okviru. Pogovarjamo se torej o tem, kaj lahko naredimo z vidika teh dveh direktiv, kako lahko izboljšamo njuno izvajanje. In če dovolite, bom sedaj opisal nekatere od ukrepov, ki jih predvidevamo v okviru teh štirih eh, sklopov. Začnimo s krepitvijo eh, upoštevanja in eh, gradnje političnega lasništva. Pet stvari je treba narediti. Prvič, države članice morajo imenovati vsa ustrezna področja v okviru Nature 2000. Še vedno imamo določene vrzeli, eh, kar se tiče, tiče voda. Eh, na kopnem eh, je situacija boljša. Drugič. Področja Nature 2000 predstavljajo en milijon kvadratnih eh, kilometrov, ampak zgolj polovica jih ima ustrezne eh, upravne načrte. Veliko je treba torej narediti ravno na tem področju, da bomo zagotovili ustrezne načrte za upravljanje za vsa to vrstna področja. Eh, nekatera namreč niso deležna pravega upravljanja. Tretjič, izboljšati moramo upoštevanje pravil, promocijo in izvajanje. rad bi se zasva, zahvalil predsednici za vašo pobudo o, o, eh, eh, v okviru poročila o izvajanju okoljskih eh, predpisov. Sodelovati moramo z državami članicami, izmenjevati najboljše prakse. v eh, okviru biogeografskega procesa reševanja skupnih izzivov. Razvijati in nadgrevati moramo stresne akcijske načrte, eh, skrbeti moramo za platforme za sodelovanje s deležniki. Včasih nekatere vrste pridejo v konflikt z ljudmi, naprimer eh, večje živali in vsega, bolje moramo sodelovati eh, na tem področju. Na koncu eh, bi dejal, da razmišljamo še o pobudi za opraševalce. V eh, Cancunu je več držav predstavilo to pobudo in za Evropsko unijo bi bilo v okviru tega akcijskega načrta zelo pomembno razmisliti o pobudi za opraševalce pobuda je trenutno predmet političnega potrjevanja, naša ideja pa je ta, da pripravimo strateški pristop eh, k reševanju eh, enega največjih teža, eh, problemov, ki jih imamo in to je padec v število vpraševalcev. Sedaj pa drugi sklop. Boljše smernice za to, da bi zagotovili boljše izvajanje. Prefit je pokazal, da moramo izboljšati izvajanje. potrebujemo pametnejše pristope pri postopkih, tako da bomo povezali okoljsko kakovost in eh, socialno-ekonomski razvoj. Potrebujemo boljše eh, usmeritvene dokumente. V nekaterih eh, državah vlada zmeda glede tega, kaj je dovoljeno in kaj ni dovoljeno na področjih Nature 2000 kako zaščititi določene vrste, naprimer določene ključne koncepte, koncepte je treba eh, bolj jasno oblikovati. Obstaja popraševanje po teh smernicah in eh, ti dokumenti bodo na voljo na spletu v vseh uradnih jezikih Evropske unije, tako da bomo lahko dosegli vse državljanje 28 držav članicah, eh, članic. Več kot 20 teh dokumentov je že na voljo, zgodovili bomo njihovo dostopnost, pripravili pa bomo nove smernice za določene pomembne teme. Poskušali bomo razviti tudi nove podporne eh, mehanizme, kar se tiče nasvetov, usposabljanja, eh, postopkov eh, za izdajanje dovoljenja in tako naprej v številnih državah eh, vidimo, da ni dovolj znanja. Eh, ljudje ne poznajo teh eh, direktiv in ravno zato moramo sodelovati z organi, jih podpirati in jih usposabljati. Tehnologija je zelo pomemben vidik tega dela. Kopernikus imamo, imamo evropske satelite, pred kratkim smo v nebo poslali še dva in ta tehnologija nam lahko ponudi zelo uporabno znanje, podatke o tem, kaj se dogaja na terenu in to je lahko uprit eh, Naturi 2000. Ne na zadnje, pa bi rad izpostavil še vključevanje vrednosti eh, storitev ekosistemov v eh, načrtovanje in sprejemanje odločitev. To je še en element, za katerega upamo, da bo vključen v naš akcijski načrt. Tretji sklop se nanaša na krepitev naložb. Govorimo lahko o usposabljanju, o upravljanju, na dolgo in počeš se lahko o tem pogovarjamo, ampak če ne bomo pravilno rešili vprašanja eh, financiranja, nam ne bo nikoli uspelo. Veliko sredstev je na voljo v okviru različnih projektov. Imamo eh, regionalni razvoj na eni strani, imamo eh, ribištvo na drugi strani, razvoj podeželja, mislim, da obstajajo torej veliko možnosti, ki jih lahko izkoristimo, če bomo našli ustrezno sinergijo. Uskladiti se moramo tako, da bomo na to eh, želi pozitivne rezultate na področju biotske raznovrstnosti. Potrebujemo tudi eh, ustrezne kazalnike, s katerimi bomo lahko sledili eh, razvoju dogodkov. Vedeti moramo, kako se izdatki porabljajo in upoštevajo v različnih programih. Razvili bi radi še dodatne mehanizme, s katerimi bomo lahko podpirali Natura 2000 eh, prek zasebnega sektorja. Imamo naprimer eh, določene pobude z vidika upravljanja eh, zemljo, imamo finančni instrument za naravni kapital, to je predlagal tudi eh, parlament in mislim, da lahko na ta način eh, zberemo tudi zasebna sredstva. Na to eh, še vprašanje strateških naložb v obnovo narave in zeleno infrastrukturo. Ta zelena infrastruktura, zeleni koridori so prav tako izjemno pomembno urodje, ki ga imamo na voljo. Ne na zadnje bi vas rad obvestil tudi, da si prizadevamo za to, da bi povečali uh, sklop v programu LIFE, ki je uh, posvečen uh, naravi oziroma biotski raznovrstnosti. Več sredstev želimo uh, prenesti na področje narave. Uh, LIFE eh, ne spada pod skupno kmetijsko politiko, je pa to eh, program, ki lahko vseeno eh, več sredstev nameni biotski raznovrstosti in naravi. Na to še zadnji sklop komunikacija in sodelovanje z deležniki in javnostjo. Kot sem dejal, zgolj peščica državljanov pozna Naturo 2000. Številni ljudje želijo, da naredimo več dve tretjini ljudi želi, da naredimo več na tem področju, ampak eh, zgolj 11 odstotkov jih pozna Natura 2000. Eh, obeležujemo 25. Eh, obletnico našega dela, pa tudi programa Life. 21. maj je ta datum in radi bi, če nas bo podporil tudi parlament, da bi na ta dan po celi Evropi sodelovali z državljani, eh, sodelovali z vašimi volilnimi okroži in poslali eh, sporočilo v svet eh, za naravo, za biotsko raznovrstnost. Pripravili bi lahko ustrezne dogodke na področjih Nature 2000. Marsikaj bi lahko naredili, česar trenutno ne počnemo in skupaj s parlamentom bi nam lahko uspelo. Podeljujemo tudi eh, nagrade v okviru Nature 2000, naprimer za upravljanje in rad bi se zahvalil tistim članom in članicam eh, odbora Envi, ki pomagajo pri ocenjevanju, pri eh, žiriji, ki se odloča v teh nagradah. Na to Eh, povezava s kulturno dediščino in naravo. Naslednje leto bo leto Evropske kulturne dediščine in eh, sprašujemo se, če bi lahko ukrepili eh, povezave med biotsko raznovrstnostjo in kulturno dediščino. Pri tem pa moramo seveda sodelovati z lokalnimi in regionalnimi organi. Komisija se je odločila, da je treba tesno sodelovati z odborom regij, kot veste. Eden od naših velikih izzivov je ravno sodelovanje z lokalnimi in regionalnimi organi. To je torej ideja te platforme. Odbor regij nam lahko daje ustrezne smernice in podporo pri eh, sodelovanju z lokalnimi in regionalnimi eh, organi. Rad bi spostavil eh, tudi pomen solidarnostnega korpusa Evropske unije. prizadevamo si za uh, večje sodelovanje mladih prostovoljcev pri uh, upravljanju področji Nature 2000. To je prav tako pomembna razsežnost, uh, ki jo je treba izpostaviti z vedika sodelovanja z mladimi. Sveda nič od tega ne bo delovalo, če ne bomo imeli vaše podpore. Vaš prispevek bo bistvenega pomena. Morda ste tekom moje predstavitve opazili, da je bila večina ukrepov v teh štirih eh, sklopih, ki sem jih predstavil, eh, vključena v eh, resolucijo, ki ste jo sprejeli lani februarja. V tej resoluciji smo našli navdih, eh, številne ideje. Zanima pa me, če imate tudi kakšne nove ideje, ki bi jih lahko prav tako upoštevali. Kakšni so naslednji koraki? In to je eh, moja zadnja prosovnica. Potrebujemo akcijski načrt, ki je poln konkretnih ukrepov, ne zgolj eh, besed in eh, abstraktnih misli. Potrebujemo konkretna dejanja. Eh, biti moramo jasni, natančni in praktični. Potrebujemo jasne cilje, vedeti moramo, kdo eh, je zadolžen za kaj, sodelovati moramo z lokalnimi in regionalnimi organi, z državami članicami, evropskimi institucijami in vsemi ostalimi deležniki. Trenutna časovnica je naslednja. Akcijski načrt želimo sprejeti do konca naslednjega eh, meseca, do konca aprila. Do 15. Eh, marca bi na to pripravili eh, sam dan Nature 2000. Želimo pa, da Evropski parlament sodeluje tudi pri konferenciji, ki bo potekala 6. junija in na kateri bo pripravljena predstavljen, se upravičujem, akcijski načrt, kjer bodo sodelovali vsi različni akteri. Morda bi želel parlament pripraviti kakšno javno predstavitev, druge dogodke, to bi bilo prav tako dobro. Po eh, vseh teh razpravah o refitu, o eh, direktivi o pticah in direktivi o habitatih je treba sedaj prijeti k dejanjem. Vsi smo zaskrbljeni zaradi, zaradi podnebnih Eh, sprememb, eh, nismo pa še uspeli izpostaviti pomena eh, tega področja biotske raznovrstnosti. Gre za drugo, drugo plat iste medalje. Več je treba narediti tako na mednarodni ravni, kot tudi na ravni Evropske unije. Ravno zato uh, vas prosimo za podporo, za ideje, za prispevke. Ko bomo ta načrt uh, izpilili, pa ga moramo na to začeti izvajati, tako da bomo lahko končno izboljšali situacijo. Hvala. Uh, Hvala za to temeljito predstavitev. Moram povedati, da ste se zelo pozitivno osredotočili na glavne cilje, ki jih je treba zasledovati. Poleg tega pa ste tudi povedali, da je treba sodelovati tudi z parlamentom, tako da bomo skupaj povečali in okrepili ozaveščenost naših državljanov o tem, kako pomembno je okolje. In upam, da bomo lahko skupaj uresničili oba programa, ki seveda predstavljata dodano vrednost Evropski uniji. Zdaj pa odpiram razpravo. Gospod Florenc, imate besedo. Najprej bi seveda se rad zahvalil generalnemu direktorju, ki je danes z nami. Prosim vas, da nadaljujete svojim delom. Direktive treba izboljšati, to ste tudi omenili, ampak sem moram povedati, da ni dovolj, da sami ukrepamo, potrebujemo tudi državljane in kmetovalce, kmete. Vse vemo, o čem govorim. Na tem področju imam tudi svoje izkušnje. Prosim vas, da v teh razpravah upoštevate tudi kmete imetnike gospodar, kmetijskih gospodarstev. Imamo recimo določene države z določenimi omejitvami na njihovem kmetijskem gospodarstvu, ki so namenjene pticam in ostalim vrstam. Včasih so vrstam nekatere države članice se odločile za to, da bodo te meje prestavile tudi za 100 meter. Žal. Kar hočem povedati je, da moramo poenotiti to zakonodajo. Pogovarjal sem se tudi z kolegi iz Nizozemske, ki so mi tudi sporočili, da so goske zaradi določenih omejitev morale seveda potovati, če se smem tako izraziti, v Nemčijo in so tam pravzaprav skoraj uničile številne kmete. Seveda ne pravim, da je vse tako preprosto, ampak vseeno mora biti zakonodaja poenotena, tako da ne bo prišlo do takšnih nesmiselnih situacij. Potem pa še nekaj o Vogu, seveda Vog je dobrodošel tudi v Evropi, vseeno pa je recimo Evropska komisija tudi zaprosila nekatere države, med njimi tudi Švedsko, da pripravi določeno poročilo o blaginji, in zdravju ter stanju te živali. No, Švedska je to tudi pripravila. No, treba je tudi povedati, da je komisija potem prav trikrat švedski poslala res nenavadno sporočilo. Bil sem tudi v Serbiji bi, kjer sem bil, Srbi, kjer sem bil uh, predstavnik lovcev in tudi tam smo pravzaprav naleteli na zelo nenavadne situacije. Ampak se ne gre samo za volka, gre tudi za ostale živalske vrste. Thank you. Dear colleagues, I need to impose a two minutes rule. Dve minuti boste imeli samo na voljo, kajti sam seznam govornikov je zelo dolg. Sedaj bom tudi zaključila ta seznam, tako da če želite kasneje zaprositi za besedo, morate tudi se oglasiti. Dobro, dodala sem še nove govornike na sam seznam. Sedaj pa dajem besedo. Gospodu Muselencu. Hvala, lahko se pravzaprav navežem na to, kar je dejal moj kolega Florence. Sicer sem vesel, da je komisija nam jasno povedala, kako bo postopala v svojem akcijskem načrtu. Tudi sam sem še veliko krat dejal, da ni nujno, da celotno direktivo prevetrimo in popolnoma spremenimo Pomembno pa je, da malo preusmerimo celotno pot. Zato pa imam tudi vprašanje glede drugega temeljnega izziva, ki govori o tem, da je treba izboljšati same smernice na tem področju. Zanima me, ali jih boste spremenili in do kakšne mere jih boste tudi preoblikovali. Mi smo vas veliko krat o tem že spraševali, zlasti moja država hoče doseči boljšo izvajanje te zakonodaje. Potem pa še dodatno vprašanje. Prosim, da mi opišete celotne postope, kako se poteka, če dobite sporočilo države članice v tem, da se je spremenilo stanje določene živalske vrste, recimo, da je sedaj v boljšem položaju, kakor pa je bila v preteklosti. Zanima me, kaj potem stori komisija, kako potem pravzaprav spremeni ta položaj živalske vrste. Hvala sedaj pa, gospa Briano. Hvala za besedo, predsedojoča. Rada bi se zahvalila tudi generalnemu direktorju za zelo zanimivo predstavitev. Tudi sama sem zelo vesela in upam, da bomo izboljšali samo izvajanje obeh direktiv, ne da bi pri tem vse postavili na glavo. Je pa res, da si moramo priznati, da je to velik izziv veliki izziv za vse. Ustrezno izvajanje obeh direktiv seveda pripada državam članicam. Države članice morajo te zakonodajne akte ustrezno izvajati, seveda ob vsej dani prožnosti. Mislim, da potrebujemo več prožnosti v samem akcijskem načrtu, kaj ti direktivi sta malo že zastareli, če sem čisto pošteno, nekaj časa velja. In treba ju je tudi prilagoditi novim razmeram. Določene vrste, ki so še vedno zaščitene, so si opomogle v zadnjih letih in zato je treba tudi spremeniti njihov status. No, sama sem se ogromno ukvarjala tudi z ribolovom, pa tudi z pticami, ki so pravzaprav v določenih državah bile krive za večjo umrljivost med ribami. Mislim, da je treba to pojasniti tudi mladim ljudem, in vsem državljanom, da je okolje zelo pomembno, da je tudi bil odskarsna vrstna zelo pomembna tudi za boljšo poslovno kulturo, kajti pri Naturi 2000 ne sme iti samo za obveznosti, ampak mora sam prinašati tudi določene prednosti in priložnosti. Tudi v Italiji je tako, nimamo samo obveznosti, ampak imamo tudi določene priložnosti, ki izvirajo iz Nature 2000. V drugih državah, članicah Evropske unije, pa imamo tudi pastirje za ovce. Za in kaj hočem povedati je, da je vse zelo raznoliko in zato je treba uporabiti prilagojen pristop. Hvala. Sedaj pa, gospod Torman, strinjam se s tem, kar ste dejala oba kolega. No, da se navežem na to, kar je povedal prej generalni direktor, omenili ste število ljudi, ki je sodelovalo eh, in ki jih je pravzaprav prizadela ta direktiva. Se pravi, da živijo v tistih regijah, kjer eh, veljajo predpisi ki izvirajo iz obih direktiv. Recimo, se tu ne moremo uh, imeti Disneylanda, kamo recimo čez vikend se odpravi cela množica ljudi. Treba je upoštevati vse razlike, to sta že povedala prejšnja kolega. V različnih državah članicah nis, imajo seveda različno kulturno, pa tudi kmetijsko krajino, ker pač ljudje morajo tudi živeti in preživeti. In seveda tam hočejo spostaviti in ohraniti ravnoteže med kmetovanjem in varstvom. In če bo to ravnotežje porušeno, če ljudje mislijo, da tega ravnotežja ni več, da smo z zakonodajo pravzaprav posegli v njihovo kmetovanje, ne bodo navdušeni in ta območja bodo potem postala neproduktivna, tudi sam živim v nekem območju, kjer kmetje pravzaprav nočejo več sodelovati in nočejo več upoštevati vseh določb zakonodajnih aktov. Treba je omeniti še ostale živali, ne samo volka, ampak tudi visa, pa tudi medveda. Moramo razumeti, da pač kmetje in ljudje niso navdušeni nad tem, ko slišijo, da v njihovih gozdovih živijo volkovi, ki lahko pravzaprav tudi predstavljajo nevarno za otroke na njihovi poti v šolo oziroma v vrtec. Se pravi, to je res nekaj logičnega. Ljudje pač niso navdušeni nad tem. Zlasti, če se prepove tudi lov na te živali, kljub temu, da potem vseeno nezakonito vsako leto postrelijo okrog 300 teh živali. Potrebujemo večjo ravnoteže in Florence je že povedal, da potrebujemo subsidijarno pristojnost in tudi dodatno prožnost, kajti če tega ne bomo dosegli, bomo priča še hujšim spopadom na lokalni in evropski ravni. V številnih regijah Evrope pa Evropska unija za Natura 2000 sploh ni priljubljena, ampak je zelo nepriljubljena. No, se vem, da imate ogromno zapovedati, ampak prosim, na voljo imate samo dve minuti. Sedaj pa gospod Javor. Hvala za besedo, predsedujoča, hvala tudi predstavniku komisije. No, vsi smo pričakovali veliko digacijskega načrta. Lahko sem tudi ciničen in se navežem na to, kar je zapisal komisar Vela v svojem pismu o refitu. Vse si vemo, da je zakonodaja ustrezna in da je izvajanje zakonodaje tisto, ki je problematično. No, dobro, imeli smo tudi posvet za 5000 deležnik in sedaj se da vsi bolje razumemo, da potrebujemo tudi akcijski načrt za obi direktivi. Glede akcijske načrta pa imam še določene na vprašanje glede samega postopka. Kako bo komisija pravzaprav ta akcijski načrt izdelala, kakšna je časovnica? Uh, in kako bo javni posvet pravzaprav sopadal z samim akcijskim načrtom. Potem pa še nekaj besed o smernicah, kaj lahko na tem mestu stori komisija, ali lahko prisili države članice, da bodo pripravile načrte upravljanja za območja Nature 2000, njihovih o zemljih. Potem pa še nekaj besed o okoljskih inšpekcijskih pregledih in okoljskih organih, ki igrajo ključno vlogo pri izvajanju omenjene zakonodaje. Zanima me, kaj lahko na tem področju stori komisija, kako jim lahko pomaga in kako lahko prisili države članice, da bodo spostavile ustrezne inšpekcijske organe na tem področju. Potem pa še nekaj besed o usklajenosti politike, zanima me, ali bomo imeli nek pregled vseh zakonodajnih aktov na tem področju na ravni Evropske unije. Pa še zadnje vprašanje, kako lahko komisija pravzaprav ključi biotsko raznovrstnost za proračun po letu 2020. Se pravi, ali lahko predvidi, še dodatne proračunske postavke po letu 2020. Thank you. Hvala, gospa Hazenkamp. Hvala za besedo. V Evropi imamo samo 40 odstotkov biotske raznovrstnosti, na nizozemskem pa samo 15. Kajti zemlja se suši in težko je ohraniti to, kar obstaja. Zato potrebujemo še dodatne ukrepe. Res sem zelo vesela, da se bo komisija še bolj potrudila v okviru Nature 2000, da doseže te cilje. Tako na lokalni, regionalni in evropski ravni, kjer se narava veliko krat žrtvuje za ostale projekte. Imam pa tudi zelo praktičen primer za ohranjanje narave. Govorimo o pticah, o habitatih, pa tudi o živalih. Direktiva o pticah bi morala zaščititi naše ptice, ampak številne seljivske ptice na poti v Evropo oziroma nazaj v Afriko se ustavijo na Malti, kjer so veliko krat tudi ogrožene sicer jih lahko zaščitimo, ampak kadar počivajo na Malti in na njenih planjavah, postanejo lahki plen za ostale plenilce. Malteško predsedstvo je sedaj tudi odgovorno za celotni dosje, ampak vseeno mislim, da se mora še bolj potruditi in Moraš bo zaščititi seljuske ptice. Ta teden se začne tudi sezona za selitev pelic na Malti in upam, da jih bomo lahko bolje zaščitili pri njihovem preletu nad Malto. Sama bom poslala tudi ptico ministrskemu predsedniku in upam, da ga boste prijeli tudi vi. Dobili ga boste po elektronski pošti. No, najlepša hvala. Sama bi vam želela predstaviti malo bolj drugačen pristop. Sama sem bila kriva, zato kajti mi smo glasovali za Naturo 2000. Brusel je pritiskal na nas, vsi so nam govorili, da pač moramo glasovati za Naturo 2000. Poleg tega so se nam tudi lagali, da bodo kmetje lahko nadaljevali s kmetovanjem. Ampak vseeno mislim, da smo pri tem spregledali zelo pomembno dejstvo. Kmetovalne površine so tudi sestavni del naravne diriščine. Zanima me, ali so obiskali tudi naše kmete na nizozemskem in jim tudi povedali, da ne bodo morali kmetovati zaradi bobrov recimo ali zaradi ostalih živali, ki jih je pač treba zaščititi. Včasih ne morajo kmetovati zaradi netopirjev, kar pač si v določenih predeljih njihovega kmetijskega gospodarstva ustvarijo gnezd. Po drugi strani pa smo priča res hudim nesmislom, ko velika energetska podjetja prav na istih mestih, kje kmetje ne morejo kmetovati, skradijo velike vetrnice. To je res nesmiselno. Mislim, da je res pomembno, da si pogledamo vse smernice, da jih posodobimo, ažuriramo. Ne smemo pozabiti na kmete, kajti če jih bomo razjezili, bodo imeli še slabše mnenje o Evropi. Hvala za besedo predsedujoča. Res sem mislila, da imamo dve različni direktivi, ne samo eno, kljub temu, da se je to želela komisija čisto na začetku. Res sem tudi vesela, da se lahko sedaj omejimo na celovito izvajanje obeh zakonodajnih aktov in sicer, da imamo sistem v zvezi s tem, kaj dejansko ščiti biotsko raznolikost. Kako lahko tudi dosežemo za Naturo 2000? Natura 2000 je vseevropski sistem. In prav v tem smislu imam vprašanje za komisijo. Kaj lahko še storimo, da okrepimo ta sistem, kako da bo bolje deloval? Vem, da sedaj vsaka država članica gleda na Naturo 2000, glede na območja, ki pripadajo njej, ampak mislim, da potrebujemo vse evropski pristop. Omenili ste tudi, da so bili v postopku udeleženi številni deležniki. To me veseli, kajti vem, da je ta zadeva zelo pomembna tudi za naše državljane. Mislim, da je ta velika udeležba pomenila tudi dodatna pričakovanja in zanima me, kaj je komisija dejansko storila s temi pričakovanji. Hvala za besedo, predsedujoča. Imeli smo že razpravo o obeh direktivah. Sam sem govoril, da ju je treba popolnoma prebiti, sicer komisija tega ni storila. Ampak po tej razpravi sem razmišljal o tem, kako pravzaprav mi ocenjujemo našo zakonodajo. Več načinov imamo na voljo, ampak vseeno bi se morali še bolj osredotočiti na to, kako ljudje ki jih zakonodaja zadeva, to jemajo zakonodajo, kaj si mislijo, ne sicer imamo neke javne posvete in posvetovanja, ampak mislim, da to ni dovolj. Če pomislim na moje voljivce, moram povedati, da ne razumejo obeh direktiv. Že takrat nam je komisija povedala, pa nam bo tudi povedala v prihodnje, države članice so odgovorne za to, kajti države članice izvajajo obe direktivi. Ampak, če imamo tako hude probleme, potem se mislim, da za to niso odgovorne samo države članice. Recimo, v Štokholmu imamo zaščiteno ptico, ampak ta ptica je povsod. Ničesar ne moremo storiti. Kljub temu, da potem nekateri se ni naopravijo, da lahko spremimo določene ukrepe za zmanjšanje te populacije in sicer gre za deveti člen. Ampak kako bomo to pojasnili našim voljivcem? da potrebujemo izjeme za to. Kajti, ta pristop je v bistvu skrešen. Imamo nek seznam živali, s katerimi pač moramo uh, dinamično upravljati, kljub temu, da gre za nek statični seznam. Enako velja tudi za volkove na švedskem. Švedska vlada, ne glede na samo politično pripadnost, ni ukrepala, kajti ko mi recimo lovimo volkove, potem komisija postane lovec in se odpravi na lov in preganja švedsko. Enako velja tudi za kormorane. Mislim, da moramo biti bolj previdni, ko bomo oblikovali novo zakonodajo, kajti ne gre samo za izvajanje, tudi zakonodaja mora biti ustredno, ustrezno pripravljena. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem še besedo gospodu Rodelu. Ključno je obveščanje. komunikacija vedno poteka med Brusljem in državami članicami, ampak vseeno mislim, da je treba zagotoviti, da bo akcijski načrt bolj jasen. Treba je bolj jasno predeliti vse probleme in rešitve. Na zadnje pa je treba tudi določiti samo prožnost. Vem, da se je komisija odločila in uh, nas tudi obiskala na nizozemskem, kjer se je pogovarjala z vsemi deležniki. Podjetja, navadni državljani, pa tudi kmetje so se dogovorili, da zasledujejo iste cilje, ampak potrebujejo posebno določeno miro prožnosti. To je seveda zelo pomembno. Mislim, da ne smemo vedno kriviti evropske zakonodaje, ampak da dejansko tudi ukrepamo na terenu. Včasih lokalni organi lokalne skupnosti pravijo, da pač morajo sprejeti ustrezne ukrepe zaradi Bruslja, ampak temu veliko krat ni tako. Zato je res treba izboljšati komunikacijo. Mi v tem parlamentu, v Bruslju, moramo vsem jasno povedati, da obstaja določena mera prožnosti za izvajanje teh zakonodajnih aktov. Na zadnje pa treba tudi razmisliti o izvedljivosti ciljev. Včasih recimo se je pač treba odločiti, ali bomo ohranili naravo oziroma ponovno vzpostavili naravo, ki je bila tam pred tisoči leti. In seveda naš pristop bo tudi vplival na življenje ljudi, ki tam živijo. Treba je pročiti tudi morebitne posledice takšnih cilj. Včasih je pač treba si priznati, da naši cilji niso izvedljivi in zato moramo razmisliti potem o drugačnih ciljih. In vse bomo rešili z boljšo komunikacijo. Sedaj pa gospod Ek. Hvala za besedo predsedujoča. Hvala tudi predstavniku komisije za to temeljito predstavitev. Dobro je, da imamo sedaj akcijski načrt skrajni. Čas je bil za to, to je tudi dober korak v pravo smer. Komisija tudi pravi, da se sedaj soočamo z dvema hudima ciljema in sicer gre za podnebne spremembe in za upadanje biotske raznolikosti. Zdaj na zadnje pa sam pravim, da moramo upoštevati tudi morebitne posledice intenzivne živinoreje in kmetovanja. Mislim, da je treba spremeniti celotni pristop. Treba je izboljšati ravnovesje med kmetovanjem na eni strani in varovanjem narave na drugi strani v tem parlamentu sedaj govorite, da je volk velika nevarnost za naše otroke. Pri tem pa je treba povedati, da so lovci veliko bolj nevarni za naše otroke, kakor pa volkovi, kajti seveda treba je tudi poštevati število nesreč, ki so se pripetile v gozdovih zaradi lovcev. Enako velja tudi za statistiko v zvezi z morskimi psi, ki dejansko niso tako ne, nevarni, kakor pa mediji poročajo. Večja je nevarnost, recimo, da te udari strela, kakor pa da te v morju napade morski pes. Gre za tveganje, nič, nič, nič, ena, ena odstotka in res je nesmiselno pretiravati o tem, kako nevarni so volkovi za naše otroke. Najlepša hvala, sedaj pa dajem besedo gospevokan. Hvala za besedo, res sem vesela, da se danes o tem tudi pogovarjamo in sicer da govorimo o naravi Eh, vse njeni razsežnosti. Mislim, da moramo imeti boljši načrt. Je pa treba tudi povedati, da so nekateri naši prijatelji še bolj podpirali Naturo 2000, kakor pa mi. Mislim, da ni res, kako pravijo nekateri, da določene regije sploh niso seznanjene z glavnimi cili Nature 2000. Bi pa želela spostaviti dvoje. V Parizu sem se srečala z generalnim sekretarjem Združenih narodov pogovarjala sva se o konvenciji o biotski raznolikosti. Sam pa je tudi povdaril, da je slednja zelo pomembna za naše podnebje, ki pa je tudi pomembno za biotsko raznolikost. Ampak biotska raznolikost je velik ponor oglikovega dioksida. Seveda to se veliko krat ne omenja in to se tudi ni omenilo v Parizu. Ampak to je treba upoštevati. Biotska raznolikost tudi prispeva k našim naporom za ohranitev narave in podnebja. Potem pa še nekaj, kar je zelo pomembno za vse. Težko je namreč pripričati države članice, da plačajo in poravnajo svoje račune v zvezi z Natura 2000. Mislim, da je smiselno, da porabimo saj določen del finančnih sredstev skupne kmetijske politike in da ta del preusmerimo v Natura 2000. Thank you, Madame Grossat. Spa Grossat. Najlepša hvala, gospa predsednica, in hvala predstavnikom komisije za pojasnila ti dve direktivi o pticah in habitatih sta ključnega pomena eh, za zaščito narave in biotske raznovrstnosti. Zato moramo natančno spremljati razvoj dogodkov tukaj. Ne smemo pa posegati v eh, ta besedila. Poznam to temo kot eh, politik na lokalni in regionalni ravni, sem se ukvarjala tudi z izvajanjem teh dveh direktiv. Mislim, da prednosti obeh direktiv prevagajo eh, nad eh, stroški in težavami. Je pa treba pri izvajanju eh, teh dveh direktiv zagotoviti določeno mero prošnosti. Poštevati je treba posebno naravo določenih področji. Komisija mora rešiti vprašanje neustreznega izvajanja obih direktiv je pa treba spregovoriti o eh, problematiki eh, volkov. Volkovi eh, so problematični, upoštevati je treba specifično situacijo v določenih področjih in to še posebej, kar se tiče naprimer francoskih Alp, pa tudi drugih področjih volkov je vedno več namreč tudi eh, na drugih področjih v eh, Franciji. Na ta način nastajajo lokalne težave, volk nima eh, nekega naravnega sovražnika, ne moremo ga loviti brez posebnega dovoljenja. In to je problematično, problematično za turizem, za gorništvo in tako naprej. Komisija bi nam morala več povedati o razvoju akcijskega načrta, o reševanju trenutnih eh, težav in o eh, vprašanju eh, volkov kot takšnih. Gospod Gerbrandi, naslednji. Hvala lepa, gospa predsednica. Dobro je videti, da je ta razprava razgrela toliko ljudi, ki se pogovarjajo o biotski raznovrstnosti kar nekaj že tega, kar smo na zadnje to obravnavali. Gospod iz generalnega direktorata ne more odgovoriti na določeno obtoževanje kolegice, ki je že odšla. Um, Se pa moje mnenje, mislim, da je treba razlikovati med eh, incidenti in pa širšo sliko. Mnogo kolegov je govorilo o incidentih, o, kjer so bili upleteni volkovi, kormorani in tako naprej. Uh, No, evropska zakonodaja je precej prožna. Kolegica je prav povedala, če želite iskati fleksibilnost na regionalni ravni, jo boste našli. Treba je najti neko ravnovesje med ljubitelji narave, pa tudi med eh, lovci in drugimi. Ampak imeti moramo širšo sliko. Leta 1911 smo ocenili prejšnjo strategijo za biotsko raznovrstnost. Ugotovili smo, da je bila popolnoma neuspešna. Izgubo biotske raznovrstnosti naj bi zaustavili, pa je nismo. Nova strategija do leta 2020 ima isto, isti cilj, torej zaustavitev upadanja biotske raznovrstnosti, hkrati pa bi želeli obnoviti e, ekosisteme, kolikor je to možno, torej če nismo šli pri propadanju predaleč. Vmes ob umestnem eh, pregledu ugotavljamo, da eh, smo v brezubnem položaju, da smo neuspešni in to je problem, kajti biotska raznovrstnost podpira naše gospodarstvo in blaginjo, gre za dobro vodo, hrano, eh, opraševanje, čista tla, reguliranje podnebja, ustrezno vreme. Torej vse to nam omogoča življenje kot živemo bitju in to je tudi definicija komisije. Torej, za to gre. Ne gre za incidente, gre za našo prihodnost, prihodnost živih biti. V svojem poročilu v zvezi z razvojem strategije za biotsko vrstnost in pa za, eh, glede prihodnosti biotske raznovrstnosti, eh, torej v zvezi s tem eh, poročilom je bilo predvsej podpore zdaj pa je dati, treba dati vse od sebe. Kakšna je pa je časovnica za financiranje? Kdaj bo sprijeta? Zelo malo vemo o finančnih sredstvih v državah članicah. Ali lahko prosim, končno že dobimo nek pregled, kaj ti stanje je brezupno. Kaj pa kmetijska politika? Ali je Phil Hogan zavezan biotski raznovrstnosti ali ne? Kaj lahko pričakujemo neuporaba pesticidov, recimo v ekoloških območjih. To je zelo pomembno. O tem bi se morali odločiti že veliko prej. Konec koncev gre za naše izbire. In tudi mi kot politiki moramo eh, poskrbeti za ustrezne izbire. Ne gre za posamične incidence, incidente, ampak za širšo sliko. Izbire in pravila. Se strinjam. In tudi držali ste se teh minut. Gospa Grlin. Hvala lepa, gospa predsednica. Mnogi drugi, ki so se oglasili pred menoj, so že povedali to, kar sem želela povedati. Tako da mi dovolite, da povem naslednje. Res je, da ljudje ne vrednotijo strezno biotske raznovrstnosti. Tudi protestirajo ne zaradi nje, le redki so taki. Dokler ne pridemo do točke, ko je ni več, naj zdaj omenim tudi lekcije, ki smo se naučili pri Brexitu. Ampak to vprašanje ni bilo na dnevnem redu razprav pred Brexitom. Zdaj pa pogosto je, kaj te ljudje se počutijo ogrožene. Naša biotska raznovrstnost bi lahko bila spodkopana in eh, to je zdaj tudi eno izmed pogostih vprašanj tudi v zvezi z Brexitom. Želela bi, da komisija več prizadevanj uložil v to, da ljudi opozarja na to, kaj, kar že imajo, da ne bo prepozno, da ne bodo potem ostali brez tistega, kar so imeli. Hvala, gospa Miller. Ja, gospa predsednica, hvala lepa. Tudi sama sem vesela, da eh, se komisija drži obeh direktiv in da zdaj pripravlja akcijski načrt s konkretnimi predlogi. Od komisije bi želela izvedeti, v katerih državah, članicah se to ne izvaja. Jasno je, da nekatere države članice niso v položaju za izjavanje. Izvajanje, govorili ste že o prožnosti, kolegi pred menoj. Kolikor sama vem, eh, celo nizozemska uporablja območja eh, Natura 2000, recimo blizu Rotterdamskega pristanišča. Zelo zanimivo je, v kolikšni meri lahko ukrepa država članice. Sama kot prizadeta, eh, lahko rečem, da je to za me zelo pomembno vprašanje, kaj ti živim v gorskem področju Natura 2000 in direktiva o habitatih sta za nas zelo pomembna. Dejansko smo pri nas uspeli ohranjati raznovrstnost vrst. No, eh, čudno se mi zdi, da lastniki zemljišč, da kmetovalci niso bolj eh, upreženi. To težko toleriram. Poleg tega imam eh, tudi težave recimo z velikimi lovi ali pa recimo onesnaženje kolonij rakov z benzinom in podobno. No, potem pa še glede uh, volka in drugih zveri, tukaj ne gre za to, kakšni so posegi človeka. Gre za to, da eh, če je volk navzoč, potem, uh, potem se zmanjšuje biotska raznovrstnost. Kmetijstvo je otežkočeno, uh, mnoge uh, vrste izginjajo. Gre za vprašanje, ali želimo to raznovrstnost, ali želimo, da ljudje obdelujejo zemlišče ali pa bomo dali prednost eni sami živali. To je pač odločitev, ki jo moramo sprejeti. Hvala lepa. Gospa Hetikajnen. Hvala lepa. No, biotska raznovrstnost je povezana tudi s podnebnimi spremembami in to moramo imati resno. Te argumente smo že slišali. Omenjeni direktivi nas niti ne pripeljata do te točke. Veseli me, da bo komisija eh, bolje skrbela za izvajanje. Zdaj pa glede vprašanja prožnosti. Prožnost že obstaja. Recimo pri vprašanju volkov imamo dovoljenje za lov, volkov, lahko se jih ubije, če grozijo človeku ali gospodarstvu. Potem pa so tukaj še nujni ukrepi. Zakaj je obvezno plačati davke? Zakaj se ljudi ne vpraša, če želijo plačati davke? Zakaj je obvezno, da se spremlja prevelika zadolženost? Zakaj imamo, zakaj imamo omejene možnosti glede davkov? Zato, ker če vi ne plačate stroškov, ki jih povzročite, jih bodo morali plačati drugi in zato gre pri zaščiti habitatov, živali in vegetacije. In res je, potrebujemo varovalke, potrebujemo urejanje. Zdaj pa še glede volkov na finskem. Politika se je odločila, ne glede na to, kakšni so bili znanstveni nasveti volke se lovi. In to je resno vprašanje. Pa ne samo pri nas, tudi v drugih državah članicah. Moje vprašanje za komisijo je, ali boste končno začeli ukrepati v zvezi z izvanjem in sankcioniranjem tistih držav, ki direktiv ne izvajajo ustrezno. Hvala. Hvala, generalni direktor. Veliko zanimanja. Tematike pa so se tudi nekoliko ponavljale, tako da beseda je zdaj vaša. Hvala lepa, gospa predsednica. Zahvaljujem se tudi vsem poslancem. Razprava jasno kaže, da je to zelo pomemben dosje. Kar nekaj vprašanj ste izpostavili in nisem presenečen, kajti tukaj se pogovarjamo o bistvenem. Gre za zaščito biotske raznovrstnosti, kar pomeni, Da se pogovarjamo o zaščiti našega planeta, biotska raznovrstnost, kot ste mnogi omenili, prispeva tudi eh, k ohranjanju podnebja. Je sestavni del vsakodneva. Odgovoril bom na vprašanje. Eden od vas je rekel, kdo je pravzaprav odgovoril, koga to pravzaprav odgovoril. Eh, zadeva, mislim, da to zadeva nas vse, ne gre samo za posamečne kmete ali pa lokalne skupnosti, skupnosti eh, vse državljane zadeva biotska raznovrstnost. In to je zdaj prvič v zgodovini Evropske unije, ko je več kot eh, pol, kot, kot, kot pol milijona ljudi odgovorilo na naše posvetovanje. Dobro, šlo je za organizacije, združenje, ampak tudi za posameznike. Ne želimo zmanjšati zaščite, ne želimo ponovno odpirati direktiv, ne želimo oslabiti sistema, ki ga je Evropska unija z veliko truda vzpostavila. Ne želimo zdaj popolnoma drugo smer. Vsi vemo, da obstajajo uh, problemi z izvanjem, ampak obravnavajmo jih najdimo dobre rešitve, eh, obravnavamo financiranje, načrte upravljanja, sodelujmo z regijami, lokalnimi organi, ampak prosimo vas, komisija, ne zmanjšajte zaščite, ne zmanjšajte ambicij ki jih imate v boju proti zmanjševanju biotske raznovrstnosti. Kaj ti? V nasprotnem primeru bomo imeli resne težave za lasno blaginjo, za naša gospodarstva, za vse pomembne cilje, ki jih je gospod Grebrandi, mislim, da pravilno omenil. Veliko vprašanje je bilo, veliko tematik, skušal bom eh, odgovoriti na različna vprašanja. Najprej. Vprašanje v zvezi s kmeti ali se je z njimi posvetovalo. Ali so vključeni? Ja, so. Na široko smo se posvetovali z njimi, eh, združeni, z imetniki zemlišč. Akcijski načrt bo vključeval platforme, torej dialog z zainteresiranimi strani. Platforme bodo vključevali možnost sodelovanja z lokalnimi skupnostmi pri obravnavanju zadevnih vprašanj. Zvezeni smo tudi sodelovanju eh, z lastniki zemlišč, tako da se zagotovi, da se eh, naravni cilji, eh, da se upadajo tudi z gospodarskimi in družbenimi cilji. Še naprej se bomo pogovarjali s kmeti, gozdari, ribiči, različnimi združeni, kaj ti. Oblikovati moramo rešitve, ki koristijo lokalnim skupnostim mnogi, ki ste se oglasili, ste govorili neke vrste nasprotju med naravo in gospodarskimi dejavnostmi. Eno od sporočil Nature 2000 in biotske raznovrstnosti je, da zaščita biotske raznovrstnosti ni nekaj, kar bi bilo neskladno uh, spodbujanjem gospodarskih dejavnosti. Imamo ekoturizem, imamo področja s trajnostnimi kmetijskimi praksami in podobno. Torej lahko imamo uh, biotsko raznovrstnost in hkrati opravljamo dejavnosti zdržno. Zainteresirane strani bi morala to bolj zanimati. Enako velja tudi za kmete. Manj, ko so trajnostni, bolj degradirajo svojo lastnino. Slabše jim bo šlo. in slabša prihodnost jih čaka v njihovih dejavnostih. To je treba izpostaviti. Treba se pogovarjati o tem, kakšne so rešitve za, rešit za te probleme. Potem gospod Linz je govoril o usmerjanju, rekel je, da je veliko negotovosti. Prvi razlog za negotovost je ta, da uh, v zvezi z Naturo 2000 sploh nismo imeli nobenega načrta upravljanja. Ljudje se pritožujejo, da zakonodaja ni jasna, No, če je zakonodaja več ali manj jasna, ne vzpostavite pa načrta upravljanja, potem je zelo težko zagotoviti trajnostno upravljanje. In zato si bomo prizadevali podpirati države članice, regionalne in lokalne oblasti, da vzpostavijo ustrezne načrte upravljanja. To je prednostno. Ne moremo upravljati samo 50 odstotkov območij, preostarih pa ne. Gradili bomo na obstoječih smernicah, te pa bomo skušali posodobiti, razviti, da se odzovemo na probleme, ki so bili ugotovljeni pri preverjanju ustreznosti. To pa bomo počeli v sodelovanju z vsemi zadevnimi, relevantnimi akteri. In zato so regije tesno upletene. Imamo različne komisije, ki delajo na to tem, ampak eh, hkrati je tukaj tudi predsednik odbora regij e, in eh, tudi odbor regij sodeluje pri tem, da se jih vključuje na regionalni in lokalni ravni. Eden od poslancev ali pa večnih eh, je izpostavil tudi vprašanje prožnosti, pa je, da obstajajo pomisleki, da je zakonodaja preveč toga in da bi si morali prizadevati k večji prožnosti, elastičnosti, kot je omenila italijanska kolegica. No, akcijski načrt mislim, da bo zagotovil prožnost, seveda, pod pogojem spoštovanja pravil. To prožnost je mogoče zagotoviti s tem, da, se, da predstavimo smernice v zvezi s pravnimi zahtevami. No, pa enkrat, ko se začnemo spet pogovarjati o smernicah, se na njih dela, se jih prilagaja, uh, glede na različne situacije, na različnih ozemljih, regijah, lokalnih skupnostih. Treba pa je spoštovati pravno ureditev. Gospod Ortman je spraševal o načrtih upravljanja, nakoliko državljanov je to vplivalo. Mislim, da sem na to odgovoril. Gospod Javor je želel več informacij o postopku. Najprej časovnica. Če bo šlo vse v redu, bi moral biti načrt pripravljen do konca aprila, torej naslednjega meseca. Javno posvetovanje je že potekalo in zdaj smo pripravljeni, da na podlagi akcijskega načrta delamo na smernicah. Smernice, ki jih imamo, bomo preučili, jih posodobili in seveda o posvetovanju z državami članicami in regionalni organi. Kaj pa inšpekcije in izvrševanje? Gospa Pjeti Kajnen je, je omenjala izvrševanje. Tukaj bi spomnil na pobudo uh, za zagotavljanje skladnosti. Uh, narava je posebno poglavje in uh, sodelovali bomo s tistimi državami, kjer imajo težave Zdaj si tam, kjer se direktive kršijo. Torej, direktive je treba spoštovati. Mi lahko zagotovimo podporo, smernice, ampak če se zakonodaja krši, kolegom vedno pravim, to je vključeno v našo plačo. Komisija mora ukrepati. Mi smo pač varuh pogodb. Gospod Javor je govoril o naslednjem. Ali je mogoče. Eh, racionalizirati, usmeriti uh, eh, biotsko raznovrstnost. Veste, da imamo določen proračun za klimatske spremembe, nimamo pa ničesar podobnega za biotsko raznovrstnost. Mogoče bomo to imeli v naslednjem finančnem okviru. Eh, sami ne smemo prejudicirati prihodnega MFF, torej večletnega finančnega okvira. Na, vol, na voljo imamo program Life, lahko povečamo odstotek za naravo, eh, pa povečam lahko tudi sinergijo eh, različnih skladov. Če bomo imeli po letu 2020 eh, več soglasja za več sredstev za biotsko raznovrstnost, bo to dobra novica. Trenutno pa delamo na akcijskem načrtu, da bomo imeli v naslednjih letih konkretne pobude. Ne želimo pa uh, prejudicirati prihodnosti. Uh, večletnega mm, finančnega načrta. Potem ste omenjali različne vrste, ptice, kormorani, vokovi, kako ukrepamo v zvezi z njimi. Direktiva o pticah že zagotavlja prožnost za obravnavanje različnih konfliktov. Komisija je pripravila smernice na mnogih področjih, ampak hkrati morajo odgovornost prevzeti tudi države članice, kadar imate težavo z lokalnimi skupnostmi, je včasih tako, da namesto, da se spopadete s problemom, da uporabite prožnost iz direktive, pridemo do situacij, ko se enostavno vsi sklucujejo na Brusel in krivijo Brusel. Mislim, da je treba upraviti precej dela v dialogu z lokalnimi skupnostmi. Treba je preučiti probleme. Mislim, da ni problem v premanjši prožnosti direktiv. Včasih je problem v pomankanju dialoga, izvrševanja in integracije, povezovanja, iskanja ravnovesja med lokalnimi skupnostmi in varstvom vrst. Seveda vrste so ogrožene, treba jih je zaščititi. Direktiva pa omogoča državam, da v okviru načrta upravljanja ustrezno ukrepajo, kadar so soočene z resno škodo za okolje ali pa če želijo zaščititi določeno vrsto ali lokalno skupnost. Bistvo teh direktiv je filozofija združevanja vseh teh ciljev. Ali bo akcijski načrt spodbujal bolj restriktivno izvajanje na podlagi direktiv o ptizah in habitatih? Ne, ne želimo bolj restriktivnega eh, izvajanja. Želimo, da se obstoječ pravni okvir uspešneje, učinkoviteje uporablja. Želimo podariti eh, pravičnost in prožnost. Nekateri pa ste govorili tudi o posebnostih posamečnih držav članic. Seveda, akcijski načrti oziroma načrti upravljanja morajo upoštevati tudi posebnosti posamečnih držav članic. Tukaj pa je treba sodelovati tesneje z odborom regij, tako da se pri oceni uh, zahtevajo kulturne, gospodarske uh, značilnosti, tudi geografske, lokalne značilnosti. Dialogi z državami članicami in v državah članicah nam bodo pomagali, da bolje ocenimo potrebe in iščemo ciljno usmerjene rešitve. Potem je bilo nekaj vprašanj v zvezi z možnostjo da bi šli širše od nature 2000. Recimo, kadar imamo migracijske vrste. No, Natura 2000 temelji na mreži eh, zaščitenih območij, regij. To je najboljši pristop za zaščito biotske eh, raznovrstnosti. Uh, biogeografija, ekosistemske storitve, eh, zelen del infrastrukture. To so vse pomembni deli akcijskega načrta. Gospod Huteman je skupaj z drugimi kolegi omenil, kako pomembna je komunikacija. No in to je eno glavnih poglavi načrta. Komunikacija z državljani, komunikacija z zainteresiranimi stranmi, lokalnimi oblastmi. Budimo odkriti. Večina vrst v Evropi upada. Poskusimo to resno obravnavati, ampak v soglasju z lokalnimi skupnostmi, zainteresiranimi stranmi, državami, regijami. Pri zelo zapletenih primerih si ne bomo zatiskali oči, Sam sem bil že na več območjih Nature 2000, pogovarjal sem se eh, o izzivih in rešitvah z lokalnimi skupnostmi. Nekatere rešitve so popolnoma skladne z zakonodaj Evropske unije, ampak potrebujemo politično voljo za upravljanje območij, za zagotavljanje ustreznih financ, za iskanje rešitev in upoštevanje različnih interesov, različnih zainteresiranih stranin. Spavkan je poudarila povezanost med eh, biotsko raznovrstnostjo in podnebnimi spremembami. Rečeno je bilo, da potrebujemo več denarja iz SKP. Tukaj gre za povezavo med SKP in strategijo za biotsko raznovrstnost. Gospod Grbrandi je že omenil gospoda Hogana ali popolnoma podpira naš uh, pristop. No, odločitev za ta načrt je bila soglasna in en od podlag za preučevanje ustreznosti eh, je bila, da zagotovimo boljšo SKP. Akcijski načrt eh, želi zagotoviti sinergije z SKP, želimo čim bolje skoristiti sredstva, potrebujemo učinkovitejšo integracijo upoštevati je treba kmetijstvo, sicer ne bomo dosegli ciljev za e, naravo in biotsko raznovrtnost. V zvezi z reformo SKP se bomo pa pogovarjali konec tega leta. Gospa Grostet. Pravilno ste izpostavili, da sta ti dve direktivi eh, temelj politike Evropske unije na tem področju in eh, strinjam se z vami glede tega. Govorili ste o eh, stroških in o prednostih, eh, o analizi stroškov in prednosti. Strinjamo se, da eh, so prednosti te politike precej večje kot pa stroški. Stroški, kar se tiče vpliva na okolje, izguba, izgube biotske raznovrstnosti in tako naprej. Izpostavili ste vprašanje volkov, čež da je direktiva včasih izvajana preveč rigidno. Znotraj direktive obstaja možnost za upoštevanje takšnih specifičnih situacij. Obstajajo uh, možnosti, da v primeru določene vrste, specifične eh, vrste, sprememo posebne uh, ukrepe. Ampak to uh, moramo narediti v okviru dialoga, upravljanja, uh, v okviru uh, pogovorov s komisijo. In mislim, da lahko uh, v takšnih primerih, primerih sodelujemo z lokalnimi organi in najdemo rešitve. V Evropski uniji imamo veliko eh, področji, kjer smo že našli eh, uravnotežene eh, rešitve in še naprej želimo sodelovati z lokalnimi organi in k temu smo zavezani. Srečal sem se s predstavniki francoske regije, ki se soočajo s to težavo, mislim, da moramo pojasniti določene zadeve in te smernice nam bodo, bodo pomagale. Eh, Gospod Grbrandi je ravno kar odšel, škoda, kajti želel sem se mu zahvaliti za njegov prispevek, želel sem mu zagotoviti, da delamo v okviru širše slike, ne samo v okviru posamečnih incidentov. Konec aprila naj bi bile smernice pripravljene, oziroma načrt, potem financiranje, uh, skušali bomo identificirati potrebe. In potem eh, je bil tukaj še odgovor v zvezi s povezavo z SKP. Gospod Görling je menila pomen eh, tega, da državljani vedo, kako pomembna je biotska raznovrstnost za nje. Eh, zato imamo komunikacijsko kampanjo, sodelujemo z zainteresiranimi deležniki. Gospod Pieti Kajnen je omenila države članice. Če so tukaj še kakšne stvari, na katere nisem odgovoril, se na nje z veseljem vrnim dvostransko. Za zaključek pa naj povem, da komisija meni, da s tem akcijskim načrtom res lahko izboljšamo stanje. Ta izboljšava pa je možna, če sodelujemo z državami članicami, evropskimi inštitucijami, lokalnimi, regionalnimi organi. Biotska raznovrstnost zadeva vse in to je eno dosjejo, kjer boste videli učinek uh, zakonodaje skupnosti. Zato pa so odgovorni vsi, tudi vsi v vaših volilnih okrožjih. Pripravljeni smo tesno sodelovati, pripravljeni smo najti rešitve. Mislim, da direktive niso nek tok okvir, ki ga ni mogoče upravljati, ravno nasprotno. Želel pa bi bolj pozitivno še dodati, da ta dosje ponuja tudi izredno priložnost, da se ponovno povežemo z državljani, da zagotovimo konkretne koristi na področju, ki je zelo pomembno, to pa je zaščita planeta, povečevanje kakovosti življenja. Potrebujemo dobro biotsko raznovrstnost v Evropi. To pa pomeni tudi uh, gospodarske priložnosti. Ne gre samo za zaščito uh, živali, recimo. Na koncu bomo zagotovili konkretne koristi za državljane in uh, to si želimo vsi upam, da bomo lahko pripravili dober akcijski načrt, da se bomo o njem lahko pogovarjali, ga skupaj izvajali, da bomo lahko praznovali dan Nature 2000, da bomo imeli čim boljše prakse in da, uh, zaustavimo, da bomo zaustavili degradacijo biotske raznovrstnosti. Hvala lepa. Hvala tudi vam, gospod generalni direktor. Hvala kolegom. Veselimo se 25. maja, ko bomo praznovali. oziroma 21. maja, takrat bomo praznovali 20. Eh, obletnico. Kolegi, tako, hvala, da ste čakali eh, za to, da eh, začnemo obravnavati zadnjo točko dnevnega reda. Gre za uporabo direktive 2004 skozi 35 o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode. Poročevalec je gospod Javor. Beseda je takoj vaša. Thank you, chair, uh, dear colleagues. Najlepša hvala, gospa predsednica, kolegi in kolegice. Direktiva o okoljske odgovornosti je uh, ključni zakonodajni akt, ki vzpostavlja okvir za okoljsko odgovornost na osnovi načela onesnaževalec plača s tem želimo preprečiti eh, okoljsko škodo. Direktiva je bila predmet eh, refita, želeli smo ugotoviti, če je primerna, še vedno primerna in eh, študije ter poročila so bili prav tako pred kratkim predstavljeni. Kar se tiče dela Evropskega parlamenta, odbor Envi pripravlja mnenje za odbor uh, Juri, ki pripravlja uh, poročilo o izvajanju direktive. Smo pridruženi odboru v sklanu s členom 54 poslovnika. Kakšni so sklepi? Poročilo komisije eh, pravi, da direktiva zaenkrat ni bila ravno očekovita, no kljub. Uh, nekaterim izboljšavam in razlike so med državami članicami še vedno ogromne. In to je velika težava, zato ker imamo različne sisteme in različno upoštevanje pravil v državah članicah. To pa lahko škodi skupnim standardom in to pomeni tudi, da so nekatere države, nekatere regije izpostavljene večjim problemom tveganjem za katastrofe, za eh, negativne posledice. Kot eh, jasno piše v mojem eh, mnenju, menim, da bi morali izzive reševati sistematično. Pogovarjati se moramo o morebitni reviziji direktive v okviru REFIT-a. Kratkoročno gledano lahko težave z izvajanjem rešimo s pomočjo akcijskega načrta eh, komisije eh, zagotoviti moramo pomoč eh, državam članicam. Dolgoročno gledano pa menim, da bi nam revizija omogočila, da razširimo področje uporabe te direktive. Zagotovili bi namreč, da so akteri odgovorni za vso okoljsko škodo, ki jo povzročijo. In to je glavno vprašanje v eh, mnenju pozivam komisijo, da zagotovi ustrezno odgovornost za eh, človeško zdravje in za okolje in da odpravi določene izjeme eh, določenih dejavnosti, ki jih najdemo v trenutni direktivi. Še nekaj bi rad izpostavil kot pomembno temu. Mislim, da je treba ponovno razmisliti o varnostnem sistemu oziroma sistemu finančne varnosti znotraj te direktive pogovarjati se moramo o eh, zgornjih omejitvah eh, za instrumente, eh, za izvajalce. Pogovarjati se moramo tudi o vzpostavitvi Evropskega sklada za industrijske katastrofe in industrijske nesreče v primeru velikih nesreč. Sodelovanje z inšpekcijskimi organi je prav tako bistvenega pomena. to sem izpostavil že pri prejšnji točki na enem redu. Inšpekcije in uh, ustrezno delujoči organi igrajo pomembno vlogo. V tem kontekstu mora komisija razvijati tudi inšpekcijske zmožnosti na evropski ravni, uh, bolje treba sodelovati z nacionalnimi organi. Veselim se že vaših komentarjev, komentarjev poročevalcev v senci in drugih članov in članic uh, odbora. Rok za predloge sprememb je 25. Eh, april. Prepričan sem, da lahko eh, osnutek mnenja še izboljšamo in izpilimo s pomočjo vaših predlogov. Še zadnji komentar, če dovolite. Javna predstavitev o izvajanju direktive bo potekala 11. aprila eh, popoldan oziroma zvečer skupaj z odborom Juri. Mislim, da je to dobra priložnost za razpravo, za to, da prisluhnemo strokovnjakom eh, zunaj Evropskega parlamenta. Hvala. Najlepša hvala, gospod Javor. Gospa Pietikajnen je prosila za besedo kot poročevalka v senci v imenu e LS. Izvolite. Dve minuti imate, prosim. Uh, Najlepša hvala in hvala poročevalcu. Zakonodaja o okoljski odgovornosti je eden od temeljev uh, pri uh, obravnavi okolja. Nekdo mora plačati za škodo, bodi si lasniki zemlje, uporabniki zemlje ali pa prihodne generacije ali pa tisti, ki eh, trenutno eh, žejejo uspehe in dobičke, obenem pa eh, svojimi dejanji škodijo okolju. Glavni elementi v tej zakonodaji obstajajo. Je pa treba izpostaviti tri zadeve, na katere se moramo osredotočiti v parlamentu. Prvič, področje uporabe. Kakšne ukrepe imamo tukaj Eh, v mislih eh, in eh, predlog komisije je razširil področje uporabe. Upoštevati je treba vse gospodarske dejavnosti in druge dejavnosti, dejavnosti, ki lahko imajo nepredvidene posledice. Naprimer, rudarstvo je takšno pomembno vprašanje v številnih državah članicah. Drugič, tolmačenje, kako tolmačimo odgovornost, kako eh, zadeve štejemo, kako izračunamo stroške. Razlike so velike med državami članicami, na to imamo tudi eh, dokazno breme, pokazati moramo, kakšen je eh, natančen znesek, eh, kakšen je strošek. Vprašanje pa je seveda, kako obnoviti naravo, če se to sploh da. Na to pa se moramo vprašati tudi, eh, kako naprimer eh, nadomestiti izgubo tistim, ki se ukvarjajo s turizmom ali pa s kmetijstvom in tako naprej in ne bodo mogli uporabljati te zemlje v prihodnosti zaradi škode, ki je nastala. Mislim, da se moramo v prihodnji reviziji resnično osredotočiti na sankcije, na stroške in na nadomestila, ki eh, jih trenutno v tej direktivi ne najdemo. Hvala. Najlepša hvala. Mislim, da sem porabila dve minuti. Da, opazila sem. Hvala. namesto gospoda Andurakisa, ki je poročevalec v senci skupine SND, bo spregovorila gospa Dali. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej bi se rada. Uh, opravičila v imenu gospoda Nikosa Andrija Lakisa zaradi njegove odsotnosti. Zahvaljujem se gospodu Javorju eh, za pripravo tega osnutka mnenja. Kot eh, skupina SND se lahko strinjamo z večino elementov, ki ste jih vključili v osnutek mnenja. Doslej menimo, da je direktiva o okoljski odgovornosti eh, zelo pomembna in vpliva na režime za okoljsko odgovornost v državah članicah ampak eh, številna vprašanja so še vedno v pristojnosti držav članic. Podpiramo idejo o reviziji te direktive čim prej, tako da bomo lahko dosegli eh, višjo raven usklajevanja. Potrebujemo zelo stroga eh, pravila o odgovornosti za vso okoljsko škodo. To še posebej velja zaradi izkušenj, ki jih imamo škandalom o emisijah Mislim, da je treba eh, v področju uporabi direktive vključiti tudi škodo za javno zdravje, eh, za človeško zdravje in eh, za okolje, ki je trenutno ne pokriva tretja priloga direktive. Mislim, da moramo uvesti tudi obveznost o uporabi instrumentov za finančno varnost. Načelo onesnaževalec plača mora vedno veljati. In še zadnji komentar gospoda Andrija Lakisa. Veseli se uh, javne predstavitve, ki jo organiziramo skupaj z odborom Juri. Uh, zahvaljuje se poročevalcu in poročevalcem v senci za tesno in dobro sodelovanje. Najlepša hvala. 11. april je tisti datum, datum javne predstavitve. Ne pozabite na to. Gospa Jeteme, ki je naslednja poročevalka v senci, ki je z nami. Thanks. Najlepša hvala. Hvala za besedo. Rada bi se najprej zahvalila vsem kolegom, ki so sedaj skupaj z mano in s glavnim poročevalcem oblikovali to besedilo treba tudi povedati, da smo poštevali vse to, kar je že povedala lani aprila komisija. Načelo onesnaževalec plača je nekaj, kar je bilo vedno prisotno v vseh pogajanjih, to tudi sama lahko podprem z vso silovitostjo. Treba je pač namreč poskrbeti za to, da tisti, ki onesnažujejo, tudi plačajo in da obstaja tudi določeno zavarovanje s pričo okoljske škode. Pa treba tudi povedati, da med državami članica obstajajo znatne razlike. Izvajanje zakonodaje v državah članic dejansko ni najbolj delovalo zlasti v določenih državah članicah, morda zaradi korupcije, morda zaradi finančnih virov, ki so bili omejeni, oziroma zaradi pomankljive tehnologije, lahko pa je tudi uh, vse povezano s tem, da državljani sploh niso bili zainteresirani za to tematiko, glede te same opredelitve in definicije lahko tudi povem, da obstaja določen manevrski prostor, kar lahko tudi privede do tega, da države članice na različne načine izvajajo to zakonodajo. Potrebujemo jasnost in tudi zelo natančno smerito pri našem delu. Ne vem pa, ali bo ta Evropski sklad imel določeno dodano vredno, zlasti za preko račitev skornje meje. Seda potrebujemo enake pogoje, ampak ne vem, ali dejansko potrebujemo neko novo evropsko pobudo na tem področju, kljub temu, da trenutni sistem sploh še ne deluje najbolj učinkovito. Potem pa še nekaj besed o odgovornosti držav članic. No, to bom še bolj podrobno proučila. Sem poročevalcem v senci, pa seveda želim ogromno sreče pri samih pogajanjih. Dobro je, da tudi na ravni Evropske unije ponudimo nekaj, kar bo služilo državam članicam. Gospod Peričini. Najlepša hvala, gospod predsednica. Lepo bi bilo, če bi lahko izvedli eksperiment, če bi lahko eh, državljane v državah članicah povprašali, eh, če menijo, da se načelo onesnaževalec plača dejansko izvaja, če se ga spoštuje oziroma če se ga ne spoštuje. Mislim, da je težko eh, kaznovati eh, storilce, težko jih je identificirati in eh, najti. Leta 2010 naj bi začeli izvajati direktivo o okoljski odgovornosti, ampak razlike pri izvajanju med državami in članicami so velike. Več kot 1200 okoljskih incidentov smo zabeležili v državah, eh, naprimer v, eh, eh, na mačarskem in na polskem, smo zabeležili 86 odstotkov vseh teh primerov, v drugih državah pa praktično takšnih primerov ni. V Italiji, ki jo najbolje poznam. Eh, bi eh, naj to direktivo izvajali zelo eh, široko, bolj široko, kot eh, bi jo naj dejansko. Imeli smo eh, 17 primerov, Eh, nekaj primerov zaradi odlaganja odpadkov in nekaj zaradi naravnih eh, razlogov, naravnih eh, nesreč. V večini primerov se je obnova že začela, nekdo plačuje torej. Ampak v resničnem svetu ni vedno tako. Italijanski državljani vedo, da obstaja seznam, ki postaja vedno daljši in eh, daljši. Sprašujemo se, eh, kaj se torej dogaja, kako se izvaja direktivo o okoljski odgovornosti. V Italiji imamo ločeno načelo, eh, načelo onesnaževalec ne plača. Gospa Donano, najlepša hvala, gospa predsednica. To mnenje o direktivi o okoljski eh, odgovornosti je treba obravnavati v eh, globalnem eh, kontekstu. Mislim, da bo to zelo pomembno vprašanje v 21. stoletju zaradi vprašanja eh, odgovornosti. Tradicionalni mehanizmi za zagotavljanje odgovornosti v civilnem nacionalnem eh, pravu le stežka odgovarjajo na eh, takšna okoljska vprašanja. To škodi eh, okolju, eh, oziroma to je, od tega je odvisna seveda tudi narava in obseg takšnih nesreč. Evropska unija poskuša uh, uskladiti uh, izvajanje zakonodaje v državi članici, v državah članicah. Načelo onesnaževalec eh, plača se mora izvajati in spoštovati. Obstajajo velike razlike pri obravnavi med državami in članicami. Eh, če onesnaževalec eh, ne eh, plača, eh, bi morali sprožiti postopke pred sodiščem oziroma v državi, pri tem pa je treba poskrbeti za pokrite stroškov teh postopkov. Odločiti se moramo tudi, kdo bo plačal obnovo onkraj obveznih instrumentov za finančno varnost po mojem mnenju, je kot ponovadi mednarodni okvir precej boljša rešitev. Eh, to velja tudi za eh, velike čezmene eh, nesreče oziroma škodo. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Deuđenju iz komisije. Good Najlepša hvala, gospa predsednica. Dober dan, dober dan vsem skupaj. Hvala, da ste umestili to točko na dnevni red. Veseli nas, da se odbor Emlji ukvarja z delom, ki ga upravljamo v kontekstu eh, te direktive. Hvala za vaša stališča, za vaše komentarje v zvezi s tem, kaj je treba narediti v prihodnosti. Radi bi se zahvalili še posebej gospodu poročevalcu, gospodu Javorju, s katerim smo v stiku že. Uh, več let. Pomembno je, da si izmenjujemo analize v kontekstu ocenjevanja in poročanja, potem pa se moramo na to seveda pogovarjati z vami, vam eh, pozorno prisluhniti in poskušati najti najboljše rešitve za prihodnost. Dovolite mi, da na kratko povzamem to, kar smo že naredili, eh, odkar je bilo poročilo sprejeto in eh, kaj nameravamo storiti tudi eh, v luči nadaljnih razprav v parlamentu. Kot ste dejali, smo eh, objavili poročilo in oceno aprila lani. Vsi ste izpostavili eh, številna vprašanja, ki se še vedno porajajo. Rad pa bi povdaril, da je že samo dejstvo, da imamo direktivo o okoljski odgovornosti, izboljšalo uh, usklajevanje politike glede na prejšnjo situacijo. Ne smemo pozabiti, da so imele številne države članice že nekatere lasne sisteme, imele so sisteme uh, za odgovornost, nekatere države pa niso imele nobenega sistema, uh, takrat, ko je bila direktiva sprejeta. Uh, treba je torej sprejeti dejstvo, da uh, so številne države naredile veliko napredka pri izvajanju te direktive. Je pa res, da nekatere države sploh ne poročajo o incidentih. glavna dilema, s katero se soočamo, je ta, da številne države pravijo, da eh, ne potrebujejo tega instrumenta, zato ker eh, njihovi nacionalni sistemi eh, delujejo popolnoma brez težav in zagotavljajo iste rezultate. Glavni cilj direktive je torej pod vprašanjem. In vprašanje je, kako eh, dosegati te cilje, bodi si prek eh, instrumentov EU, bodi si prek, eh, prek komplementarnih schem. In to nam ni uspelo zagotoviti pri izvajanju. Zato smo pripravili nadaljne ukrepe, na katerih že delamo. Po eni strani moramo uskladiti izvajanje res je, da je situacija različna v različnih državah članicah in tako kot pri direktivah o pticah in habitatih bi radi sodelovali z državami članicami in izboljšali izvajanje na terenu. Eh, pogovarjamo se o smernicah, o eh, najboljših praksah in tako naprej in tako dalje. Drugi sklop naših ukrepov pa se nanaša na dokaze. Zdi se nam, da ne e, vemo, kaj se dogaja v konkretnih eh, primerjih, eh, kaj se dogaja z načelom onesnaževalec plača, eh, kaj se dogaja v tistih primerjih, ko se direktiva ne izvaja. In ti dokazi, te informacije so predpogoj za nadaljne ukrepe. Lahko vas veseljem obvestim, da so strokovnjaki nacionalnih organov na eni od zadnjih sej odločili, da bodo v letnem delovnem programu eh, poskušali rešiti to vprašanje. Eh, prepričali smo jih, eh, da je to pravi korak naprej, kmalo bo ta akcijski načrt tudi objavljen. Eh, in poskušali bomo izboljšati izvanje prek eh, tega instrumenta. Kar se tiče finančne varnosti, eh, se strinjamo, da je to problematično. Ena tretjina držav že ima sisteme, ki so jih vzpostavili, druge države nimajo srednjih sistemov oziroma zamujejo. Kot veste, je to zelo pereča tema, težka tema. Trenutno se pogovarjamo z Implom, to je mreža strokovnjakov, izvajalcev v državah članicah, poskušamo eh, spodbujati uporabo takšnih schem za finančno varnost v državah članicah. Pripravili smo tudi revizijo eh, izvajanja, ki ste jo morda eh, prebrali in ta se nanaša specifično na tiste države članice, kjer je treba izboljšati izvajanje. Podali smo določene predloge, kaj je treba izboljšati, identificirali pa smo tudi tiste države članice, kjer morajo narediti več, kar se tiče finančne varnosti. Za nas je to pomemben del eh, izboljšanja, izvajanja bolje, eh, želimo razumeti, kaj se dogaja in pomagati državam članicam, da eh, dosežejo zastavljene cilje. Naj zaključim. Za nas ta čas ni čas primeren za revizijo direktive. Mislim, da smo naredili veliko napredka, nekaj dela nas še čaka. Nekateri elementi iz poročila gospoda Javorja so že mogoči, s pomočjo izvajanja trenutne direktive. To je treba zgolj zagotoviti. Nismo pa proti razpravi o nadaljnih izboljšavah v eh, prihodnosti eh, dolgoročno gledano. Gospod Javor je govoril o eh, ukrepih v kratkem roku in v daljšem roku. Želimo se pogovarjati z vami, pa tudi z vašimi kolegi v odboru Juri, ko bo parlament pripravil mnenje oziroma poročilo, pa bo to dobra podlaga za nadaljni eh, dialog. Tako da se bomo lahko tam pogovarjali tako o kratkoročnih ukrepih, kot tudi o dolgoročnih ukrepih, tako da bomo dosegli cilje, ki eh, so jih zakonodajci sprejeli pred desetimi leti. Najlepša hvala, gospod Evgenijo. Sedaj pa besedo ponovno predajam poročevalcu, gospodu Javorju. Najlepša hvala, gospa predsednica. Na hitro bi se rad zahvalil vsem poročevalcem v senci, pa tudi komisiji za prispevke. Pri večini eh, vprašanj eh, se strinjamo, strinjamo se glede številnih instrumentov. Mislim, da eh, se lahko nadejamo konstruktivnega sodelovanja. Določene teme pa so bolj zanimive, naprimer sistemi finančne varnosti, uh, so takšna tema, ki, uh, kjer obstajajo različna stališča. Na sejah uh, eh, sporočevalci v senci se bomo o tem natančno pogovarjali. Uh, tam bom povedal, zakaj menim, da uh, so takšni sistemi nujni in da jih trenutna direktiva ne omogoča. Ravno zato je treba revidirati direktivo in vzpostaviti učinkovit uh, sistem uh, finančne varnosti. To je treba narediti na evropski ravni in sicer ne zgolj zato, da bomo zagotovili, da je stopnja okoljskega tveganja enaka za vsakega državljana, eh, da uskladimo države članice. Eh, to je pomembno tudi zato, da bomo imeli enaka pravila za vse, za vsa pravila, eh, za, za vsa podjetja, se upravičujem ki bodo deležna enake eh, obremenitve pri izvajanju. Zagotoviti moramo pregleden sistem. Eh, če ta sistem ne bo evropski, potem to pomeni, da bodo nastala tveganja zaradi različnih režimov v različnih državah članicah in to spet poraja določene vprašanje in težave. Veselim se že nadaljnih razprav s poročevalci v senci čakam pa tudi na vaše predloge sprememb. Pripričan sem, da bomo na koncu pripravili eh, dobro, spremljivo eh, eh, poročilo oziroma besedilo, ki ga bo odbor podprl. Najlepša hvala. Še enkrat bi rada spomnila, da nas čaka skupno javno eh, predstavitev eh, z odborom Juri 11. aprila. Rok za odajo predlogov sprememb pri tem osnutku mnenja pa je 8. juni. Ne, se upravičujem, se popravlja predsednica 25. aprila do 11. ure. To smo namreč nedavno tega spremenili. Naslednja seja pa nas čaka 10. aprila. Lep dan še naprej. Hvala.